Uh, Dobro jutro. Vseh sicer ni tu za uh, prvo točko, ampak dovolj pa nas bo. Torej, osnutek dnevnega reda ste prejeli. Sprememba bi bila ena in sicer glasovanje o poročilu Gozes. O apojenih in tehničnih specifikacijah evrokovancev namenjenih obtoku. O tem ne bomo glasovali, ker odbor za pravne zadeve še ni zaključil s pripravo mnenja, tako da čakamo njih. Mi bomo pa glasovali čez eh, kakšna dva tedna, kar pa mislim, da je tak ne bi smelo pomeniti kakšne težave, tako da najbolje, da počakamo na mnenje odbora za pravne zadeve. To pomeni, da bomo pridobili nekaj časa. In, uh, To pomeni, da bomo nekoliko prestavili čas, kar nam bo dalo morda nekaj več minut za druge stvari. Torej, prva točka. Poročilo Derka Jana Epinka, statistike za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnovesjem. Derk. Hvala lepa, gospa predsednica. Junija leta se komisija sprejela predlog o uredbi glede kakovosti statistik za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, MIP na kratko. Seveda bi bilo zelo zaželjeno najprej imeti sploh uredbo o kakovosti statistik, potem pa v zvezi s postopkom za makroekonomsko ravnotežje. Ampak eh, svojo vrstno pri tem je, da se ta zgradba gradi od zgoraj na vzdol, od strehe do temeljev na mesto obratno. Tako eh, bom eh, zelo natančno preučil ta predlog komisije. Torej, naj povem, da v polni meri podpiram splošni cilj te uredbe. Ključnega pomena je, da okrepimo gospodarsko upravljanje v Evropski uniji in v ta namen potrebujemo tudi izboljšanje sistem statističnega spremljanja makroekonomskih podatkov. Glede na trenutno kronologijo in to arhitekturo od spode na vzgor, menim, da bi morali to uredbo tesneje povezati z obstoječimi uredbami in postopki. Ta uredba mora lepo soditi kot manjkajoči del sestavljanke v celotni sistem in zato predlagam, da sam okvir podatkov vezanih na makroekonomsko eh, neravnotežje povežemo kolikor se le da z uredbo o makroekonomskih neravnotežjih. Kot prvo, mislim, moramo omejiti sankcije le na tiste države, katerih valuta je evro, kakor velja tudi v samem okviru za makroekonomska ravnovesja. Kakršne koli sankcije, ki bi bile uplačene, bi morale biti namenjene Evropskemu mehanizmu za stabilnost in ne splošnemu proračunu. Kot tretje, glede pravne podlage, zavedam se pomislekov, da člen 338 pogodbe morda ni ustrezna pravna podlaga za nalaganje sankcij državam članicam in zato sem tudi vključil uvodno izjavo, v kateri komisijo pozivamo naj premisli o uvedbi še dodatne pravne podlage, če bo to potrebno, naprimer člen 121 odstavek 6 pogodbe, ki se navezuje na gospodarsko upravljanje in med drugim na tem postopki v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem tudi temeljijo. Prav tako predlagam, da se ta uredba uskladi z obstoječimi eh, uredbami in praksami, kar zadeva evropsko statistiko. Tu ne nameravam odkrivati tople vode in eh, zato uporabljam dikcijo iz poročila kolega Huanga Ngoka glede evropskih statistik. Sodelovanje med različnimi deležniki, naprimer Na tem področju Evropski statistični sistem ESS in pa Evropski sistem centralnih bank ESCB eh, oba nosita odgovornost za pripravo statističnih podatkov in za usklajevanje podatkov relevantnih za makroekonomska neravnovesja in postopke povezane s temi. Kot gospod Ngok pravi, je ključna, uh, ključno usklajevanje med obema sistemoma, zato da bodo podatki kar se da kakovostni. Statistika o kontokorentnih plačilnih bilancah mora prav tako zagotoviti uh, ustrezne podatke, kar zdaj je makroekonomska neravnovesja in to je konec koncev tudi najustreznejši kandidat, saj ima dolgo zgodovino uporabe te statistike za postopke v zvezi z makroekonomskim neravnovesjem. Kar zdaj ESCB igra ECB pomembno vlogo v celotnem procesu. Ampak rad bi jasno izpostavil, da avtonomija ECB zadeva monetarno politiko in monetarno politiko samo. Kar pa zadeva ostale stvari, je ECB institucija kot vsaka druga in mora biti podvržena enakim standardom preglednosti in politične odgovornosti. Kar zadeva prenos podatkov komisiji. Mislim, da moramo v tej uredbi natančno opredeliti postopek za posredovanje poročanja in sporočanje teh podatkov. Še posebej v prvi točki predlagam, da določimo rok, do katerega naj bi Eurostat eh, ekstrahiral podatke, ki so potrebni za postopek makroekonomskih ravnotežij. Na ta način mislim, da bi ta tranzicijski proces lahko stekel bistveno lažje. Kot drugo predlagam tudi določitev datuma objave sporočila za javnost za indikatorje v zvezi z makroekonomskimi ravnotežji, zato da bo zunanji svet tudi natančno vedel, zakaj gre. Kar zadeva tako imenovane Eh, misije in pa učinkovitost predlaganih postopkov, tu menim, da je kar nekaj možnosti za izboljšave. Konkretno bi v prvi vrsti predlagal, da se misije v državah članicah eh, preimenuje v dialog. Kajti beseda misija se mi zdi eh, dokaj čudna, kajti ima vojaško in tudi uh, versko konotacijo. Zato predlagam, da se to poimenuje v, dialo v dialoge, zato da gre za običajen način nadzora kakovosti. In to ne bo invazivno, ampak bo bolj neke vrste eh, pregled med eh, enakovrednimi partnerji. Sankcije pa potem sledijo le po preiskavi komisije o morebitnih eh, namernih napačnih predstavitvah podatkov. Mislim, da je ključnega pomena, da razlikujemo med dialogom in pa preiskavo. Ta, to razlikovanje mora biti absolutno jasno. No in nazadnje predlagam tudi, da Evropski parlament pravočasno tudi sebe vključi v ta proces. Naš odbor mislim, da bi moral imeti možnost povabiti vodje nacionalnih statističnih uradov, da prostovoljno sodelujejo na zaslišanjih in z veseljem se. Eh, veselim se že sodelovanja z kolegi in upam, da bomo dosegli kar se da široko soglasje. Hvala lepa. Najprej v imenu ELS kot poročevalec v senci Herbert Dorfman. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, mislim, da se lahko z marsičem, kar je kolega Eping dejal, strinjam. Seveda je izziv kakovostnih statističnih podatkov temeljni predpogoj za to, da so postopki v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem lahko kakovostni. E, zdaj, to, da smo začeli streho in šele zdaj gradimo temelje, ne vem, če se s tem lahko čisto strelim, kajti ko smo govorili o makroekonomskem nadzoru, je bilo jasno, da je tudi vprašanje kakovostnih statističnih podatkov temeljni predpogoj za to, da bo makroekonomski nadzor sploh lahko ustrezno funkcioniral. In eh, že v okviru šestorčka smo tudi že vključili določbe o kakovostnih statističnih podatkih. No, kljub vsemu pa sem mnenja, da ta nova uredba je nujna in eh, tudi smiselna. Rad bi izpostavil par točk, ki jih je tudi kolega poročevalec že omenil menim, da je natančna opredelitev teh eh, obiskov in eh, kontrolnih obiskov, ki jih izvajajo evropski organi, nujna, eh, tudi ker zadeva samo časovnico, ker zadeva obveznosti nacionalnih, podatk, nacionalnih organov, ki so pristojni za pripravo teh podatkov in potrebujemo tudi jasne roke, dokdaj je možno te podatke ustrezno izboljšati. Ta uredba se mora seveda navezovati tudi na uredbo o makroekonomskem nadzoru v šestorčku. Potrebujemo torej ustrezno mero fleksibilnosti v smislu, kateri podatki so nujni in kateri ne. Kajti v šestorčku, kot vemo, smo po dolgi razpravi komisiji namenili veliko fleksibilnosti, kar zadeva opredelitev potrebnih podatkov, oziroma kriterijev za izvedbo makroekonomskega nadzora. No in z tega vidika menim, da moramo tudi tu imeti možnost eh, večje mere fleksibilnosti, kar zadeva zahtevanje podatkov, ki so nujni za makroekonomski nadzor. Ehm, ne morem sicer razumeti, zakaj tu razlikujemo med članicami območja evra in nečlanicami območja evra. Kar zadeva kakovost statistike, mislim, da mora vseh 28 držav članic Evropske unije slediti enakim standardom in tu mislim, da ne bi smeli imeti nekih dvojnih meril. V končni posledici to pomeni, da so določene države izpostavljene morebitnim sankcijam, spet druge pa ne. To mislim, da ni smiselno kajti kakovostna statistika za makroekonomski nadzor je nujna nasplošno, ne glede to, ali je neka država članica evroobmočja ali pač ne. Zdi se mi tudi smiselno, da kar zadeva sankcije, da smo tudi tu, kar se da blizu vsebini šestorčka, tudi tu mislim, da potrebujemo obratno kvalificirano večino. Razmislimo zdaj lahko, ali bi morda imeli dvostopenski model, kar zadeva sankcije, torej najprej opozorilo recimo temu z nekakšnim depozitom, tako kot to predvideva še storček in šele potem eh, v končni posledici zadržanje tega depozita kot eh, sankcije. Predlagane sankcije do nič cele nič pet odstotka BDP-a, mislim, da je to sprejemljivo, sploh če to primerjamo s predlagami sankcijami v šestočko, je to popolnoma sprejemljivo. Kar zadeva ulogo ECB, tu se strinjam z mnenjem poročevalca. Kar zadeva statistične podatke, se ECB ne more skrivati za zaveso zaupnosti kajti zbiranje statističnih podatkov je naloga ECB, ki je vezana na preglednost, na transparentnost in na to transparentnost, mislim, da za kakor moramo zahtevati. Torej, še enkrat hvala poročevalcu za to poročilo. Mislim, da bomo skupaj vsekakor uspeli priti do pametne rešitve. Hvala lepa. Najlepša hvala v imenu skupine SD. Eliam Huang Ngoc. Euh, merci, euh, Madame la Présidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej hvala poročevalcu za kakovost dela. In sicer pri dosjeju, ki bi se me zdel suhoparn, tako na prvi pogled, ker gre za statistiko, ampak tu mislim, da gre za temeljne politične izzive v šestorčku smo vzpostavili ta nov postopek za makroekonomsko neravnotežje, ki je namenjen odpravljanju razlik v makroekonomski politiki med državami članicami. Tu so predvidene sankcije v primeru nespoštovanja pravil eh, in te sankcije temeljijo na statističnih eh, kazalnikih. Ti statistični kazalniki morajo torej biti popolnoma brezmadežni in eh, pa tako mora njihovo posredovanje biti kar se da učinkovito. To je torej izziv eh, tega področnega zakonodajnega akta, ki temelji tudi na okvirni uredbi o evropski statistiki. Ta, žal, kot veste, še vedno predstavlja predmet zakulisnih razprav in bojev v komisiji. Pri tem okvirnem, pri okvirni uredbi smo zagovarjali sankcije proti državam, ki so krive manipulacije svojih statistik. Za enkrat nismo imeli ustrezne pravne podlage, ampak s svetom smo se dogovorili, da bomo to točko obravnavali v področni zakonodaji za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem. Žal je komisija svoj predlog nekoliko Eh, sfižila in eh, zdaj predlaga sankcije, ampak zopet brez ustrezne pravne podlage. In eh, zato sem še kako hvaležen poročevalcu, da izpostavlja to problematiko in da predlaga alternativno pravno podlago, namesto da bi kar opustil to ključno zahtevo parlamenta. Zato poročevalca vsekakor pozdravljam pri tem predlogu. Se pa sprašujem, ali je smiselno omejevati sankcije zgolj na države članice območja evra, sploh če je člen 121 pravna podlaga, kajti ta zadeva celotno Evropsko unijo. Prav tako podpiram poročevalca glede preglogov namenjenih okrepitvi parlamentarnega nadzora nad Eurostatom. Moje izkušnje z uredbo 223 kažejo, da to vsekakor velja še kako podpreti. Nekako podobno, komisija želi, da ji podpišemo celo vrsto bjankočekov, in sicer eh, v obliki delegiranih aktov in eh, izvedbenih aktov. In res ne vem, zakaj naj bi to sprejeli in podal bom tudi alternativne predloge s tem v zvezi. Mm. Nasprotno temu pa sem bliže stavišču komisiji, komisije, kar zadeva misije v državah članicah, kjer se ugotovijo težave s kakovostjo podatkov. Eh, tu namreč poročevalec predlaga, da bi te obiske preimenovali v dialoge. V prihodnih eh, dneh in tednih bomo imeli možnost zatem še spregovoriti in nobenega dvoma ni, da bomo uspeli skleniti odličen kompromis glede vašega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo morda besedo? Ja, v imenu zelenih, izvolite. Ja, naš poročevalec v senci je Filip Lamberts. Bom prebral njegove komentarje. Hvala poročevalcu za odlično opravljeno delo. Podpiramo večino določb, ki jih predlaga poročevalec, kot naprimer krepitev nadzorstvene vloge Evropskega parlamenta v amadmajih 15 in 24 in pa tudi preoblikovanje misij komisije v preiskave v amadmajih 13 in 15. Prav tako določbe, ki dajo državam članicam več možnosti za opredelitev svojih eh, podatkov, več amandmajev 19 in pa tudi amandma 21, kakor tudi pravno podlago, omenjeno v amandmaju 22. Imamo pa resne pomisleke glede sorazmernosti prvotnega predloga komisije. Mnenja smo, da bi potrebovali bolj postopen pristop tako kot to predlaga še Storček, namreč da se pri komisiji položi depozit za obdobje, v katerem se ugotavljajo razlogi in odpravljajo razlogi za nastanek nezanesljivih podatkov, po tem času država članica torej, prejme opozorilo in eh, mora pripraviti načrt korekcijskih ukrepov. Prav tako mm, nasprotujemo temu, da bi se takšne sankcije mm, namenijo v splošni proračun. Hvala lepa. Še kdo? Komisija? Hvala, gospa predsedujoča oziroma gospa predsednica. Kot prvo, komisija pozdravlja podporo svojemu predlogu v osnutku poročila poslanca Epenka in prav tako pozdravljamo razpravo, ki je tu potekala. Komisija mnenja, da potrebujemo robusten sistem nadzora nad kakovostjo statistik, kar je ključnega pomena za postopek v zvezi z makroekonomskim ravnotežjem in kar zadeva še storček. Zato se zahvaljujemo članom odbora za sodelovanje na tem področju. E, Vendar bi se rad na kratko dotaknil ene ali dveh zadev. Najprej, kar zadeva sankcije. Naš namen v tem predlogu je, da zapišemo, da manipulacija statistik nikakor ni sprejemljiva. In zato potrebujemo možnost, da odvračamo od takšnih manipulacij. In to je ta potencial, ki ga ponujajo sankcije. Manipuliranje s statističnimi podatki se lahko zgodi v članicah območja evra in v nečlanicah območja evra. Prav tako. In zato smo v našem predlogu predlagali, da to velja za vse države članice. Seveda, uveljavljanje sankcij pri vseh državah članicah pomeni, da morajo biti potencijalne kazni uplačene v proračun EU. Pravna podlaga. Zabeležili smo si to, kar je bilo povedano in vsekakor bomo še naprej preučevali to strokovno-tehnično pravno vprašanje v sodelovanju s parlamentom in svetom. Kar zadeva misije oziroma obiske v državah članicah, naš namen vsekakor je, da skupaj z državami članicami storimo vse, kar je potrebno za to, da se zagotovi kakovost teh podatkov. Skušali se bomo izogniti podvajanju dela, zato sodelujemo s partnerji v Evropskem statističnem sistemu in v Evropskem sistemu centralnih bank eh, ravno v ta namen, ampak vsekakor je ta možnost izvedbe takšnih misij, ker je to potrebno, ker sektorska zakonodaja ni ustrezna za dosege naših ciljev, to bi nam vsekakor pomagalo pri zagotavljanju kakovostnih statističnih podatkov. Prepričan sem, da nam bodo tudi prihodne razprave pomagale pri razjasnitvi teh vprašanj in zato se seveda tudi veselimo nadaljnega sodelovanja z odborom EKON in prepričani smo tudi, da bomo uspešno sodelovali s parlamentom pri tem področju kakovostnih statistik. Hvala lepa. Če nihče drug ne želi besede, dajem besedo kar poročevalcu. Derki, izvoli. Ja, hvala, gospa predsednica par točk bi se dotaknil, ki so jih izpostavili kolegi. Najprej to, kar je omenil gospod Dorfman glede izvajanja te uredbe. Ta uredba o kakovosti statistik velja za vse države članice, torej ne le za članice evroobmočja. Tista lasnost postopka oziroma makroekonomskim neravnotežjem, ki je tu najpomembnejša, tudi velja za vse države članice, ampak sankcije veljajo le za države z evrom. To je razlika. Torej, uredba se uporablja za celotno EU, sankcije pa veljajo le za članice evroobmoče, tak je pač sistem postopka makroekonomskih naravnotežij. Hvala tudi gospodu Ngoku za njegove pripombe, že v preteklosti sva govorila o statistiki, imela sva zelo živahno razpravo, celo to je možno pri statistiki. Strinjam se z njim, kar zadeva pravno podlago. To je zaskrbljujoče in eh, to bo treba preučiti in veseli me, da komisija razume ta problem in da se je pripravljena s tem spopasti. Gospod Gigold je bil eh, zelo neposreden in eh, pozdravljam tudi njegovo pohvalo glede preimenovanja misij v dialoge. Ker zadeva sorazmernost, mislim, da mm, se lahko z vami kar strinjam, ker zadeva to, da se sankcija najprej opredeli kot depozit, potem kot dejanska sankcija. To je nekakšno opozorilo in to bi, mislim, da lahko podprli bodi si v kompromisnem mandmaju ali pa če vi predložite takšne amandmaje. Kar zadeva sankcije, tu že govorimo o sankcijah, čeprav uredba še ni sprejeta, pa vendarle v postopku z makroekonomskim natežem gre sankcija namensko v ESM. Vem, da si komisija želi, da bi šle sankcije neposredno v splošni proračun EU. ampak eh, pri tem svojem kartezijanskem pristopu skušam to uredbo držati kar se da blizu obstoječemu postopku z makroekonomskim ravnotežjem, kar smo se konec koncev tudi dogovorili in zato tudi takšen predlog. Hvala lepa. Rok za uložitev amandmajev je 12. december. 23. januarja bo potekala razprava o amandmajih, glasovanje naj bi bilo 12. februarja in upamo, da potem tudi glasovanje v plenumu aprila. Naslednja točka na dnevnem redu, sporočila predsednice, to sem eh, nekako mislil narediti, ko bo dovolj ljudi tu zaradi glasovanja. Glasovanje je predvideno še čez pet minut, tako da predlagam kratek odmor, medtem ko čakamo še na ostale kolege, ki bodo prispeli na glasovanje. Thank you. se posedete. Torej, kot običajno, začnimo z obvestili predsednice. Najprej, kar zadeva glasovanje. Ne bomo glasovali o poročilu o evrokovancih, to je bilo priloženo. Kar zadeva torej sporočila predsednice. Dosegli smo dogovor glede programa unije za podporo konkretnim programom na področju finančnega eh, poročanja in eh, revizij za obdobje 2014 do 2020 in sicer tekom tretjega triloga, ki je potekal 3. decembra. Dosegli smo torej dogovor o prihodnem evropskem finančnem sistemu podpore trem organizacijam, ki so odgovorne za eh, računovodske skaze in a, eh, revizijo. Posvetovanje z Ekonom bo potekalo 9. decembra. Lahko vam tudi povem, da smo včeraj imeli deseti politični trialog o Mifidu. To je bila, bilo sedemurno zasedanje tudi v tej dvorani, kjer je bilo izjemno hladno nam otrpnili noge proti koncu, veseli me, da zdaj imamo gretje, veseli me, da smo se zbližali pri določenih zadevah, eh, kar zadeva strukturo trga, smo mislim, da zdaj že bliže rešitvi tudi pri tretjih državah, čaka pa nas še nekaj dela, kar zadeva a, eh, trgovanje z, na blagovnih borzah in pa dostop do trgov, torej gotovo v Mifidu. Zdaj pa prehajamo na glasovanje. Najprej glasovanje o imenovanju predsednice nadzornega odbora ECB. Najprej predlagam, da preskusimo sistem elektronskega glasovanja. Imate vsi s seboj kartice? Torej, glasujemo in preverjamo, ali vse deluje. Je kdo morda brez kartice? Tako, 31 za vse, 24 za 6 vzdržanih. Torej, glasujemo, torej, to je moje poročilo, imenovanje predsednice nadzornega odbora, odstavek 1 prvotnega besedila za proti vzdržani sprejeto, odstavek 2 za proti vzdržani sprejeto. Eh, navedbe 1 do 5 za, proti, vzdržanje sprejeto in še vodne izjave A do E, tudi hkrati za, proti, vzdržanje sprejeto. Zdaj pa elektronsko glasujemo o tako spremenjenem besedilu. Glasujte, prosim. ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. 29 za, nihče proti, en vzdržan. To bomo torej posredovali na plenom prihodni teden. Hvala lepa. Torej, točko 5 smo preložili, kot eh, veste, točka 6 enotna pravila in enotni postopek. A tudi to je preloženo na 17. decembra. Potem pa je to to, kar se glasovanja tiče. Zdaj pa prehajamo na referenčna merila. Yeah, ja, we are, yeah. Ja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 o referenčnih merilih v finančnih instrumentih in pogodbah. Imeli smo že izmenjavo mnen, spomnili se boste, da sem že naprej razdelila osnutek svojega poročila. To sem potem nekoliko še spremenila z nekaj več podrobnosti, vendar pa nasplošno, mislim, da bom počakala, da malo utihnete. So those, if those leaving can... Torej, prosim, da tisti, ki odhajate, to storite mirno. Okay, thank you very much. Um, so, uh... Tako, hvala lepa. Torej, kot sem dejala, radno poročilo. Je bilo pa sodobljeno, prejšnja različica je opozarjala nekaj manj podrobnosti, sedaj jih je nekaj več. Govoril sem kar z nekaj poslanci, imeli smo kar nekaj zahtev za posebne tipe referenčnih meril in kot bom pojasnila kasneje, sem to potem zagotovila na bolj urajen eh, nadzorovan način, kot pa v tem besedilu. Prvotno besedilo komisije je zajemalo vsa, mm, vse indekse, ki bi lahko uporabljali kot eh, mm, referenčna merila, da lahko merimo uspešnost investicijskih skladov. Skušala sem potem spremeniti tok uredbe bolj v smeri upravljavcev in ko ima potem upravljalec referenčno mero, ki spada v niz kategorij, potem to spada tudi v uredbo. To je torej na podlagi tega, da morajo imeti ugled, če pač nudijo merila za najpomembnejše referenčne mere. Obseg je še vedno precej širši, kot so samo najpomembnejše referenčne obrestne mere Ribor in Euribor, vendar pa sedaj sledi načinu, kako urejamo tudi kreditne agencije, imunitetne agencije, ko urejamo te agencije, metodologijo in načela, ne pa uh, samih rejtingov. Prav tako imam kar nekaj predlogov sprememb za sorazmernost, to v več fazah, tako pri pravilih, ki jih pripravlja ESMA, pa tudi pri prošnjah za odobritev tako da lahko potem pristojni organi v tej fazi tudi potrdijo, ali je potrebno poštevati več referenčnih mest, za katere je odgovoren upravljanec in ali je to potrebno potem obravnati sorazmerno. Če je to potrebno, se o tem dogovorijo v tej fazi. Prav tako je zapisano, da lahko vsakršno pravzaprav referenčno vrednost tudi poštevamo v uredbi, če je to potrebno in če se upravljavec ali organizacija odloči za določeno referenčno vrednost, da je ni potrebno imeti uredbe, da se lahko to izozame, vendar pa to se storej stori tako, da se posvetujejo s pristranjenimi organi v državi članici, ki so točno tam, kjer je potrebno. In če je potem to potrebno, potem bodo sledile te, bodo ti organi sledili Eh, tehničnim predpisom, ki so za to predpisani. Če se gledamo peti člen, tukaj lahko vidimo, da gre za kar obsežno vlogo, ki določa, kako bo celoten postopek deloval, kar se tiče smernic regulativnih tehničnih standardov. O tem je veliko več, kot se morda zdi na prvi pogled. Naprimer, ni samodejno na prvi ravni niso izvete centralne banke, to smo črtali. Gotovo pa bodo statističnimi uradi lahko to tiste organizacije, ki imajo možnost upravljanja in bi potem torej bile izuzete iz nadzora tehničnih standardov ESME. Morda ESMA meni, da bi določene določbe lahko bile izuzete. Ampak pa mislim, da želim spremeniti ta pogoj, da bi torej imeli bolj zagotovljeno sorazmernost. Ne gre samo za to, ali bo vključeno ali ne. Morda je to, morda bo to imelo pravke tudi sorazmernostjo v določenih delih uredbe, da morda to ne bo veljavno, če so, na primer, vse informacije javno že dostopne. To je ena od možnosti. Prav tako menim, da bomo ugotovili, da so pristojni organi v ESMI preobremenjeni zaradi obsega in narave teh referenčnih meril in bomo videli, kako bomo potem nadaljevali. Morda torej, če gledamo naprej, bi lahko dodali še eno določbo in sicer, kar se tiče postopnega uvajanja, tako kot smo imeli pri izdanih finančnih instrumentih, ko smo tudi gotovili, da ne bomo mogli vsega obravnavati kar naenkrat in smo potem to počasi uvajali. Najprej tiste, ki so bili najpomembnejši in najbolj izvedljivi. Morda bi torej tudi esmi morali dati to nalogo tudi tukaj. In morda bi to lahko bilo v določbah, ki jih imamo na koncu petega člena. Mislim, da je ta zelo pomemben. Jaz smo sem želel uvesti tudi drugot, morda lahko delegiramo še več nalog, gotovo bodo kolegi imeli še kakšno zamisel glede tega. Gremo naprej. Še eno pomembno vprašanje so določbe glede tretjih držav te so spremenjene tako, da odražajo dejstvo, da kar se tiče regulacije upravljalcev finančnih in finančnih vrednosti, še vedno potrebujemo nadaljne delo. Veliko jurisdikcij tretjih držav se še ni odločilo, ali bodo regulirali referenčne vrednosti, ali pa bodo pustili, da to temelji na indeksih na podlagi standardov JOSKO, da pa ne bo nič uradnega na regulativni na ravni regulatorja. Torej, tukaj lahko imamo težavo, kar se tiče tretjih držav primerjave, če bomo na primer imeli primerjavo zakonodaj ali če bo prišlo do zamud, znatnih zamud pri zakonodaji. Tako da imamo sedaj možnost dveh faz, kar se tiče izpolnjevanja jasko standardov, imamo prehodno obdobje, ki je daljše 30 mesecev imamo sedaj. In zakaj sem to storila? Zakaj 30 mesecev za določbe prve faze, preden so spremenjene? Zato, ker imamo mi dve leti, po katerem se prične registracija v EU in ta postopek bi torej trajal nekaj mesecev, torej vse skupaj kot 30 mesecev. Zato se mi zdelo pošteno, da dam tretjim državam vsaj toliko časa na razpolago. Prav tako menim, da moramo imeti določbo o postopnem uvajanju in da moramo to uveljaviti tudi za tretje države. Še vedno pa sem zaskrbljena, da morda se skupaj ne bo učinkovito, morda bi si morali gledati bolj inovativne rešitve, kot jih je parlament našega omnibusu 2, kar se tiče ZDA, kot tudi nismo imeli ekvivalentov, ker pač ni federalne ravnini zakonodaje glede zavarovanic, tako da smo si izmislili nekakšne ekvivalente. Morda bi lahko tukaj storili, to storili tudi tukaj. In potem, kako bi nadelovala registracija tretjih držav. Nadzorni organ, ki želi uporabiti merila, lahko predstavi dokaze, kaj meni, da izpolnjujejo kriterije JOSKA, če torej ni ekvivalentnih odločitev. In potem pristojni organi dobijo te podatke, pa tudi ESMA. In to pomaga ESMI pri pripravi tako imenovanega varnega seznama, ko so enkrat to videli in pomaga to pri pripravi tega seznama. Potem si lahko ostali to ogledajo, da je določeno referenčno merilo ali določen upravljalec že odobren. Torej lahko uporabljamo informacije, ki so na voljo industriji in pomagamo regulatorjem. Kdorkoli že to bo, upamo, da bodo potem seveda posegli vse to. Seveda bomo spremljali nadaljni razvoj, vendar pa pravzaprav nisem našla drugega načina, kako bi lahko našli ekvivalente, kajti seveda gre za, za izpolnjevanje standardov JOSKA, ni pa to formalno. Potem metodologija, preglednost, ko pripravljamo referenčna merila. Mislim, da je tudi to koristno za investitorje in upravljavce in nadzornike. Nekateri se bojijo um, razkritja podatkov, vendar pa mislim, da moramo eh, priznati, da en pristop za vse ne deluje, kar se tiče referenčnih meril. V tem trenutku imamo vse hodne podatke in metodologijo, ki jih uporabljamo pri kritičnih ali pomembnejših referenčnih merilih ali merilih za pomembne investicije, da morajo biti javni po določenem obdobju. Tako sem to zapisala zato, ker moramo priznati, da so podatke, s katerimi se ukvarjamo, ko gre za licence, ko gre za plačila in časih, če želite dobiti podatke takoj, potem plačate za to in eh, plačate več, če želite to dobiti takoj po kažem času, pa je seveda to takoj tako javna domena. Tako da mislim, da moramo priznati, da kjer so ti komercialni interesi, da moramo zagotoviti dovolj preglednosti, tako da bomo počakali, da je informacija že v javni domeni, ne da bi nas moralo skrbeti, da ni dovolj preglednosti za preverbo, kako so pridobili referenčna merila in številke, ki so v tem. Zahtevo po preglednosti hodnih podatkov in metodologije sem spremenila, tako da je v določeni fazi to tudi razkritje enega ali drugega. Spet zato, da lahko se ukvarjamo z različnimi tipi modelov. Mislim, da je potem še ključna točka, o kateri bom govorila, veliko je še zadev tukaj, potem finančna stabilnost in prenehanje veljavnosti referenčnega merila, če bi lahko imelo negativne posledice. To je eden glavnih razlogov, zakaj imamo potem določbo o najpomembnejših referenčnih merilih. Če ni dovolj eh, prispevkov, potem jih lahko prisilimo, da sodelujejo. Lahko to obvezujoče. ESMA se mora posvetovati z upravljavci, da bi sledili eh, kriterijem osme, kar se da v veliko primerih, vendar pa, če si ogledamo vse skupaj, tako vidimo, da je bilo manipulacije, predvsem kar se tiče Euriborja. In skrbelo me je, če je 20-odstotni prak, ki ga, ima, ki ga komisija predlaga za sprožitev zahteve po obveznih podatkih dovolj prožna. Lahko bi si morda pri Euriboru predstavljali, da naenkrat ni več prispevkov ene države članice, naprimer, ali skupine držav članic in to morda potem ne bi sprožilo 20 odstotnega praga. Bi pa to še vedno bila določena težava. Tako da mislim, da moramo biti bolj prožni, ker je to tudi torej, v naravi tega, da moramo zavrniti pomankanje informacij. Morda bi lahko, zdaj smo pripravili še kakšno nalogo, ko bomo prišli do točke, ko so ti podatki zahtevani, da bomo imeli torej ustrezno sodelovanje pristojnih organov. In potem še zadnja točka, kar se tiče pristojbin in licenc. Tukaj si tudi želim preglednosti pisteminskih struktur, tako da lahko preverimo, da ne prihaja do navzkrižnih subvencij, to bi bilo napak. In investitori morajo tudi vedeti, kje so pristojbine, ki so morda potem vključene tudi v referenčna merila. To je torej preglednost v pomoč investitorjem, kar se tiče preglednosti vhodnih podatkov in metodologije, pa mislim, da si bo, jaz smo morala ogledati ustrezne intervale, kdaj naj bo to javno. Mislim, da nam lahko tukaj pomaga še sprememba besedila. Torej, toliko o mojem poročilu. Sedaj pa poročalci v senci, najprej Gay Mitchell. Thank you very much. Hvala lepa predsednica za ta zelo podroben uvod. Večina tega gre v pravi smeri. Zelo hitri smo, tako da delim vaše pomisleke tudi danes dopodne, nekoliko nas je to presenetilo, vendar pa mislim, da to moramo storiti. Verjetno lahko dosežemo splošno soglasje glede večine točk, o katerih govorimo. Nisem pa se mogel s tem, o tem pogovoriti še s svojimi jeles ja, kolegi. Naj pa navedem nekaj vprašanj, ki jih želim izpostaviti v odnosu do tega, o čem smo se do sedaj pogovarjali, kar se obsega tiče. Hvala lepa za te predloge z vaše strani. Pozdravljam vaše, vaše prizadevanje, da bi segmentirali različne definična merila. Upam, da me boste prepričali, vendar pa bojim se, da ker se referenčna merila spreminjajo, sčasoma lahko to sicer privede do nekaj težav, vendar pa to je lahko priložnost za premislek in razpravo. Glede najpomembnejših referenčnih meril, mislim, da je bolje, da vzamem 100 milijard evrov kot merilo in da govorimo o potrošnikih ali potencijalu, da ogrozijo trg, raje kot obseg. To bi torej lahko bil osnutek regulativnega standarda, kot tudi predlog spremembe 37. In morda bi lahko potem to uskladili z določbami komisije, da bi lahko uvajala in eh, pripravila izvedbene akte za najpomembnejše referenčna merila in tako bi dali eh, regulatorjem nekoliko več manevrskega prostora, ko bi ugotovili, da so nekatere merila bolj problematična kot druge. Naj mimo pri tem omenim, in to sem že dejal na prvem sestanku, mislim, da to ne bi smelo biti veljavno za statične urade držav članic. Upam, da bomo dosegli dogovor, ker to nadzira Eurostat in so torej že izpostavljeni eh, zelo strogim standardom preglednosti in zato mislim, da ni potrebno tega vključevati tukaj v to uredbo. Kar se tiče kodeksa ravnanja, tistih, ki prispevajo podatke in še posebno 9. člena, sem slišal veliko pomislekov glede izzivov, s katerimi se soočamo, kar se tiče določb kodeksa ravnanja za tiste, ki prispeva podatke. Upam, da bomo lahko spremljali, spremenili formulacijo 9. člena. Sledeče, da bo kodeks ravno na podpisa upravljalec ali eh, tistih, ki prispeva in bo to obvezojoče, pravno gledano, eh, koliko bo to praktično mogoče. Administratori bodo potem pokazali, da obstaja kodeks ravnanja in bodo potem tudi otemeljili, zakaj, ki je to ni praktično izvedljivo. To bi lahko pomirilo nekatere strahove, da bomo imeli torej pragmatične določbe. To je zgolj moj prvi poskus. Formulacije tega je pa to vprašanje, ki me še prav posebno skrbi. Morda bi lahko dosegli kakšen dogovor glede formulacije. Kar se tiče upravljavcev premoženja, pa vem, da obstaja pomislek o nevarnosti, da je tako, kot je to zapisano zaenkrat, lahko pomenilo administratorje referenčnih kriterijev. Mislim, da to ni zajeto. 25. predlog spremembe poročavke se mi zdi izboljšava tega glede predloga komisije, vendar pa bi morda črtanje formulacije tistega, s čimer se da trgovati, lahko bilo bolje, torej tradable in bi lahko premislili o tem. In potem, kar se vaših pripomp glede režima s tretjimi državami tiče, sem odprt za te vaše predloge. V tem trenutku pa torej. Eh, nimamo teh pomislekov, kar se tiče tretjih držav, da bi izpolnjevali standarde JOSKA. Težavno bi bilo, če ne bi uporabljali eh, kriterijev tretjih držav. Ne želimo zapreti naših trgov za njih. Predlagam, da okrepimo predloge, ko zahtevamo upravljavce od upravljavcev tretjih držav, da podajo izjavo, ko potrjujejo izpolnjevanje standardov JOSKA. Ta izjava bi potem lahko postala pravno sredstvo za tiste, ki se zanašajo na to, če bi bila napačna, če bi se izkazalo, da je napačna. Potem bi torej upravljalec, administrator tretje države imel še vedno možnost eh, delovati na naših trgih. Kar se tiče reguliranih podatkov, pa vem, da je opredelitev na borzah taka, da se vključujejo tudi podatki bors in da imamo potem seveda razliko med reguliranimi podatki in OTC transakcijami. In seveda tukaj moramo poiskati neko rešitev za to vprašanje. Potem pa še eno vprašanje, ki se ni pojavilo, o kar sem o tem govoril. Na prvem eh, sestanku so že žgači. Veliko razgovorov sem imel z zainteresiranimi stranmi, nihče ni ogovarjal, da bi okrepili določbe, kar se tiče žvižgačev. Še prav posebno, kar se tiče določb, ki so na voljo na tej podlagi za uredbo na področju žvižgačev. Ne vem, ali potrebujemo novo zakonodajo ali ne, če pa potem mislim, da bi lahko razmislili o tem. In kar se tiče 32. člena, tukaj še vedno razmišljam o tem. To je nekaj, kar mislim, da je vredno premisleka. Predsednica, mislim, da ste pravili v kratkem času zelo veliko dobrega dela. Upam, da bomo se lahko držali časovnega okvira, o katerem ste govorili in veselim se sodelovanja, tesnega sodelovanja z vami, zato da bi to uredbo izboljšali in da bi na koncu imeli dobro uredbo. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, Gej sedaj po imenu S in D, Turunen. Thank you. Hvala lepa. Hvala lepa, Sharon, tudi za opravljeno delo, za poročilo. To pozdravljam. Komisije, predlog komisije nam je bil všeč, skušali ste to izboljšati, najti rešitve. pri katerih točkah se moramo še nekoliko pogovoriti. Nasplošno pa seveda želimo končati samoregulacijo pri teh referenčnih merilih, kar vidimo v primerih lani in um, preiskavah um, pri trgovanju z osnovnimi dobrinami in standardi z zlatom. Vidimo, da potrebujemo tudi praktično obvladojoč obseg. Nekaj pomislekov ste imeli, Sharon? Vendar pa, kot sem dejala na prvem sestanku, si bomo skušali ogledati, kar se da širok obseg in mislim, da moramo biti previdni, kaj bomo črtali, kajti to področje, ki se zelo hitro razvija in primere, ki jih obravnavamo, kaže, da moramo vključiti, kar se tiče veliko trgov in proizvodov. Kar se tiče velikosti tega, kar urejamo, pa mislim, da je to nekaj, o čemer se lahko pogovorimo ker ste prelagali določen prak. Kar se tiče obveznih prispevkov za kritična merila, to je 14. člen. Strinjamo se s prvom spremembe 63, da je torej zahteva tudi za objavljeno podatkov. In potem si želimo tukaj nekaj več prožnosti glede obvezujočih prispevkov, 20 odstotkov in tako dalje. Mislim, da se lahko tudi glede tega strinjamo. Kar se tiče mehanizma notifikacije, 25. člen in predlog sem je bestojena, pa se strinjam s poročevalko, da je to nekoliko zapleteno in obremenilno, kar se tega tiče in morda bi lahko sprejeli to, kar ste predlagali vi. Kar se tiče žvižgačev, to ste upoštevali. Predlog sem je 59. 11. člen. S tem se gotovo strinjamo. Potem pa nekaj o odgovornosti za upravljavce in za prispevke. Veliko obveznosti imate za upravljavce. Glede tega smo se strinjali, po drugi strani pa mislim, da moramo imeti predvsej odločne obveze tudi za prispevke, morda več, kot imamo sedaj. Naj dam primer. Ko smo na Danskem razpravljali o medbančnih ravneh, so se nekaj časa pogovarjali o programcu, potem pa so se oddali in leta 2011 so dejali, ne vidimo, ne vemo točno, kaj se dogaja, ni pregledno in ne moramo meriti kakovosti prispevkov, tako da ne želimo prevzemati odgovornosti. Vem, da bi torej morali imeti možnost, da zahtevajo določene prispevke in bi kot upravljavci torej morali imeti možnost, da uvajo zahteve za prispevke, vendar pa mislim, da to nazorno kaže, da je veliko manipulacij na ravni prispevkov in včasih upravljavci ne vedo točno, kaj se dogaja. Torej, želim zagotoviti, da bomo imeli pravno ravno teže, ne vem, ali potrebujemo priloge spremembe, pa to nekaj, o čemer moramo, moramo razmisliti. Kar se tiče kolegija pristojnih organov. 104 do 108, ti prilogi sprememb nas nekoliko skrbijo. 104, tu se zdi, Sharon in ta, je ta kolegi sedaj postalo telo za izmenjavo informacij in to je veliko bolj šibko, kot je v predlogu komisije, kjer so imeli možnost sprejmanja odločitev. Gotovo je pa to slabše kot prvi predlog komisije. Torej, želimo si, kot sem dejala že na prvem sestanku, bolj odločno vlogo za komisijo kolegi, ko govorimo o najpomembnejših etničnih merilih za Unijo. Zato si želimo evropskega pristopa in to pomeni tudi ključno vlogo za ESMO. Kar se tiče sankcij, v tem trenutku razmišljam, katera je ustrezna raven, tudi primerjavi z MAR in CRD4. Vem, da so to različne strani, gre za sankcije za različne stvari. Običajno gre za zlorabo trga in upravljanje in zloraba trga je vedno pač zloraba trga, tako da se lahko pogovarjamo o različnih ravneh sankcij, vendar pa rada bi slišala strani komisije, kakšno raven določajo. Zdaj ta nižja od tega, kar smo imeli zaenkrat za zlorabo trga. Kakšna je bila torej logika za tem? Vse to si bom bolj podrobno ogledala. Kodeks ravnanja. To se povezuje tudi s težavo s tretjimi državami to je, mislim, da zelo težko razrešiti, kajti želimo seveda uveljavljati, postaviti standarde, vendar pa mora se skupaj tudi delovati. Nekaj pa lahko rečem. Želimo si, da bi kodeks ravnanja bil pravno zavezujoč, kolikor se le da. Moram pa še bolj podrobno preveriti, kako bi to rešili in pripraviti pravo stališče, kajti vidim, da je nekaj zapletenih zadev. Nasplošno pa dobro upravljeno delo. Hvala lepa in veselimo se nadaljnega sodelovanja. Much, the... Hvala lepa, Emily. Filip za zelene. Ja, lahko se strinjam s številnimi zadevami, ki so jih povedali vsi trije predhodni govorniki. Tako da obstaja zelo velika verjetnost, da se bomo strinjali. Na par stvari bi se rad osredotočil. Očitno je, da ne vemo, kaj natančno naj storimo s tretjimi državami, z določbami, ki se nanašajo na tretje države, potem kaj je z določbami, ki se nanašajo na upravljavce, na referenčna merila in tako naprej. Pristop, ki ste ga obrali, je pragmatičen, ne vem pa, če je najbolj učinkovit, tako da tu še nismo sprejeli dokončne odločitve. Področje uporabe opredelitve tudi OTC finančne instrumente želimo vključiti. Tretji člen, drugi odstavek, potem 15. člen bi nekoliko spremenili. Merila za posamezne banke, potem dovoljenja za emisije. Tu gre za tako imenovana kritična referenčna merila. Najbolj pomembna zadeva In tu bi se lahko naša mnenja nekoliko razhajala. Tu nekoliko odstopamo od ravnotežja, ki ga je postavila komisija. Obrestne mere, menjalni tečaji in tako naprej bi morali biti predmet neposrednega nadzora ESME. Že po sami naravi so to stopnje, ki so relevantne na notranjem trgu in res ne vem, zakaj ESMA ne bi smela biti za to zadolžena. Poleg tega je treba ukrepiti vlogo ESME v kolegijih, ki se bodo ukvarjali s kritičnimi referenčnimi merili. Če resno mislimo z notranjim trgom, potem referenčna merila ne bi smela biti vezana na nacionalne trge, temveč na evropske globalne trge. Prva izbira bi torej morala biti ESMA. Vse, kar sodi izven nadzora ESME, pa bi morali natančno opredeliti v določbi o pregledu in to bo potem predmet naslednjih korakov. Ne vem, ali bomo uspeli doseči večino glede krepitve evropske vloge, vem, zakaj se je komisija odločila storiti korak stran od tega. Vemo pa, kako interni trgi in globalni trgi trpijo zaradi nefunkcionalnega vzpostavljanja referenčnih meril zaradi neustreznega nadzora. Temu je treba narediti konec. Naj še enkrat podarim, da se ne strinjam s tem, da bi nekateri nacionalni trgi bili bolje nadzorovani in urejeni. Mednarodna referenčna merila se, kot kaže, bolje uporabljajo na lokalnih ravnih. Hvala. Hvala lepa. EKR, er, Derk. Hvala lepa, gospa predsednica. Govorim v imenu kolega Kamala. Nasplošno podpiram osnutek poročila, mislim, da je velik korak naprej od prvotnega predloga komisije. Kar zadeva področje uporabe, veseli me, da je poročevalka sprejela odločitev, da se področje uporabe zoži, da se zajame v področje uporabe samo tiste vprašanja, ki so sistemsko pomembna. Ne strinjam se z vsemi merili, ki ste jih vključili, predsednica, še posebej ta številka 100 milijard evrov. Načeloma se strinjamo ampak ne smemo pozabiti, zakaj smo sprejeli ta predlog. Zaradi šibkosti v konkretnih primerjih. Osredotočiti bi se morali na to, da bi uredbo čim hitreje sprejeli. To pa lahko storimo tako, če bomo uredili vprašanje Iborja in dopustili, da se kasneje sprejmejo dodatna referenčna merila. Sistemič, sistemska tveganja in tveganja vezana na potrošnike ne bi smeli mešati in jih metati v isti koš. Pozdravljam predlog poročevalke, da se vzpostavi fleksibilen sistem. Zelo malo verjetno je, da bi kakšen drug akter hitreje izvajal IOSKO načela. Zato mislim, da se ne bi smeli preveč osamiti na tem področju. Predsednica stvari se gibljajo v pravo smer, po mojem mnenju če bomo zagotovili, da bo ta uredba osredotočena na referenčna merila, s katerimi smo imeli težave, potem bomo zadeve lahko hitro razrešili. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Ja? O, kar nekaj vas je na seznamu. Werner, potem Ole. Oh, ja, dobro. Se upravičujem še enega poročevalca v senci sem spregledala. Se vračam nazaj, poročevalko senci skupine Gue. Se upravičujem, ker sem vas spregledala. Je v fajn portugalsko. Hvala lepa, bom govorila portugalsko. Brigade. Um, bem, uh... Hvala lepa, gospa predsednica. Kar zadeva ta predlog. No, veliko stvari smo že slišali. se bom kar navezala na to, kar so povedali Filip in ostali kolegi pred menoj. Občutek imam, da obstajajo velike možnosti za to, da dosežemo sporazum. Predlog, ki ga predlaga Sharon, je uravnotežen. Mislim, da smo tudi soglasni glede številnih vprašanj. Zlasti na tistih področjih, kjer se popolnoma strinjamo glede tega, kaj želimo doseči s tem predlogom predvsem želimo zagotoviti ustrezen nadzor, potem želimo natančno oblikovati referenčna merila. Glede področja uporabe, mislim, da bi lahko področje uporabe nekoliko razširili. Imam podobne pomisleke kot ostali kolegi. Namreč zavedati se moramo tudi, katere stvari bomo izpustili, če bomo imeli takšno področje uporabe za to besedilo, kot ste ga predvideli, kajti tudi tista vprašanja izven področja uporabe bomo morali razrešiti. Se pa strinjam z predlogom glede ESME, strinjam se, da je predlog uravnotežen. ESMO je treba okrepiti, MFF prav tako. Predvsem pa se moramo zavedati, da je treba storiti korak naprej in spremeniti trenutno stanje sama pripravljam mnenje za odbor ITRE. Imam kar nekaj težav. Nekaj težav je vezanih konkretno na to poročilo, druge težave so nekoliko bolj globalne narave. Če se lotim najprej konkretnih težav, najprej blago in dobrine. Mislim, da ne bi smeli vzpostavljati prevelikega kaosa, ker ga kasneje ne bomo uspeli nadzorovati. Na mednarodni ravni imamo IOSKO, to se uporablja pri surovinah. Zavedati se moramo, da trenutno poteka proces ocenjevanja teh standardov. Mislim, da naj bi aprila leta 2014 bili objavljeni tudi rezultati. V tem umestnem obdobju, ko se bomo pogovarjali o tem predlogu, bo potekala ta ocena in ne vem, kako lahko dve stvari vodimo usporedno. Delo upravljamo v tem kontekstu, potem poteka delo tudi v kontekstu JOSKA. Ne vem, ali se lahko sočasno lotimo dveh tako težavnih nalog. Se pa nasplošno strinjam s tem, kar predlagate, predsednica. Še posebej se strinjam s tem prehodnim obdobjem predlagate, da naj bi bilo prehodno obdobje dolgo 30 mesecev. S tem se strinjam, sicer se lahko o kakšni malenkosti še pogovorimo. Glede surovin pa mislim, da bi se morali še nekoliko bolj poglobljeno pogovoriti. Tudi sama se bom morala z kolegi, poročevalci v senci iz odbora ITRE še pogovarjati o teh zadevah. Tri zadeve smo na nek način kar pozabili, pa so pomembne. Najprej. Tveganje obstaja namreč, da zaradi novih zahtev ne bo več toliko prispevkov, da se bodo prispevki zmanjšali, kar pomeni, da se bodo tudi kazalniki nekoliko šibili. Druga zadeva. Podeljujemo zavezujoče pristojnosti vsem upravljavcem. To je druga težava. Potem so pa tu še indeksi in referenčne stopne. Ali bi lahko to morda kdaj nadomestili, zato da se zagotavlja kakovost, da se zagotovi tudi kontinuiteta. Namreč indeksi se ponavadi nanašajo na večletne pogodbe, lahko pa se zgodi, da se vmes neka referenčna stopnja izgubi, kaj storiti potem. In to je splošen problem, ki ga imam s tem besedilom. Vprašanje je tudi, v katerem odboru v parlamentu naj se pogovarjamo o tem, kaj se bo zgodilo, če se bo kakorkoli spremenila metodologija. Če se metodologija spremeni, potem se je treba v vsakem primeru izogniti temu, da bi metodologijo zlorabljali za namene manipulacije. To so torej te tri splošne težave, s katerimi se soočam drugi kolegi so že izpostavili tudi bolj konkretne probleme. Potem pa še upravni postopki in upravne kazni. Ne vem, zakaj v členu 31, drugem odstavku, govorite o začasni prepovedi, ko gre za fizične osebe, ki so karkoli kršile. Ne vem, zakaj raje ne predvidite upravnih kazni. Zajeti bi morali vse oblike delovanja, ne samo upravno delovanje. In tudi tu bi morali imeti na voljo začasne kazni. Hvala. Okay, Dobro, hvala lepa. Sedaj pa ostali govorniki. Se pravičujem za zmedo, ki je prej nastala. Werner. Danke, hvala lepa, predsednica strinjam se s tem, kar je dejal kolega Mitchell, ki je govoril o najpomembnejših kritičnih točkah. Naj pa dopomnim, da je cilj tega priloga gotovo, da moramo upoštevati tudi to, kakšno zakonodajo že imamo v tem trenutku. In seveda tukaj gre tudi za uredbo MIFID. Kolega Ferber bo to potrdil. Tukaj že imamo torej neko zakonodajo in tudi pravila, ki jih moramo poštevati in seveda potem ne moremo vse metati v isti koš. Marisa ni poročevalka v senci v itre, temveč je pripravka mnenja, zato sem hvaležen, da sedaj surovine obravnavamo drugače kot energijo trge in MCD. Mislim, da smo si tukaj enotni. Vse to je bilo sedaj potisnjeno v tretjo prilogo in mislim, da ni prav, da se to reja samo v tretji prilogi. In moramo, in to je sedaj vprašanje za predsednico kot poročevalko, zagotoviti, da predlogi, ki jih bo podal ITRE, kar se svojih pristojnosti tiče, ne bodo preglasovani, temveč da bodo vključeni v to. Kar se tiče fizičnih meril, naprimer energetski potrošniki plačujejo torej tržne cene, ki nastanejo na trgu, ki naprimer ni prav pregleden. In potem torej te fizične cene so bile dane na razpolago strani publicistov, ki so zbirali podatke in ki so lahko tudi zahtevali podatke. In jih ne moremo kar tako obvezati, da svoje podatke, ki so del poslovnega modela zagotovijo tudi drugim. To je torej vidik, ki ga moramo upoštevati. Če tega ne bomo upoštevali, potem bomo na tem mednarodnem trgu surovin imeli nekaj, kar bo pomenilo, da ne bomo zrcali nujno pri cenah, ki jih imamo globalnih razmer. Mislim torej, da moramo imeti primere regulative tudi za Azijo in ZDA, naprimer, in potem države proizvajalke okay, nafte, OPEC-a, seveda ne vem, če bodo prostovoljno posedovali podatke, če ne bomo imeli ustrezne ureditve na tem področju. Glavna točka je torej preglednost. Ta ni bila zagotovljena pri globah, ki smo jih imeli včeraj 1,7 milijarde evrov. To preglednost moramo zagotoviti. To je prva točka. Tukaj potrebujemo pravila nadzora, še prav posebno pri najpomembnejših merilih, moramo pa seveda razlikovati, ali imamo potem proizvodi, ki so vezani na ta merila, kot so investicijski skladi ali izvedeni finančni instrumenti, ali gre za resnično vezavo. Potem je to seveda drugačna podlaga, kot če imamo prave dobrine in še prav posebno na energetskem področju moramo najti posebno pravilo. Moj predlog je, da še prav posebno, kar se tiče organizacijskega dela tega predloga uredbe, preverimo, katere točke so tiste, ki spadajo v zakonodajni predlog in ne v prilogo, ki bi ga lahko potem po enostavnem postopku spremenili. Sam bom podal predloge, kar se tiče obravnave energije, surovin in tako dalje. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, Ole Šmit. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, Šeran, za to odlično poročilo, kot vedno. Prihajam iz majhne države, naša valuta ni zelo pomembna in imamo kar nekaj težav, tega se zavedate. Tudi nekateri predlogi sprememb se nanašajo na to vseeno pa se mi zdi zelo pomembno te stvari povdariti. Danska kolegica tega ni storila, vsaj jaz se nisem slišal, da bi to storila, zato bom sam to storil za Kibor in Nibor, torej še za Norveško bom govoril. Mi imamo kar nekaj težav. Evropo imam rad skoraj da v vseh pogledih in sam si želim biti v evroobmočju, ampak žal nismo. Tudi funt je izven evroobmočja, ampak funt je cenjena, uveljavljena valuta, švedska krona žal ne. Zato potrebujemo sorazmernost in fleksibilnost. Vidim pa, da vaši predlogi sprememb delno to upoštevajo. Bi pa vseeno rad še enkrat te stvari podaril, da jih boste vsi slišali. Sam sicer ne poznam podrobnosti, ampak pri Stivoron v Štokholmu nimamo nobenih težav. Stvari so delovale. Bi podaril tudi to, kar je povedal kolega Mičelo o žvižgačih. To je zelo pomembno. Sem videl, da kimate, ko je govoril o tem preglednost je prav tako pomembna. Meni se zdi kar rahlo zabavno poslušati te pripombe. Preglednost je danes zelo aktualen in moden pojem, ampak ko sem sam prišel sem, se ni veliko govorilo o preglednosti, zato ker preglednost lahko povzroči veliko težav. Tako da imam rad vse tiste, ki pravijo, ja, kaj sem rekel. Na finančnem področju, pa tudi na vseh drugih področjih, je preglednost ključnega pomena. Če nekdo meni, da bi se preglednost lahko zlorabila, naj mu povem, da se to res redko zgodi. Sicer bi morali biti nekoliko bolj previdni, vendar bolj nasplošno gledano je preglednost nekaj dobrega. Tako da hvala, Šeren. Vem, da si se pogovarjala tudi. S kolegi iz Štokholma, Osla in Kopenhavna. Hvala. Äh, äh, ja, hotel sem se navezati na pripombo cenjenega kolega Oleja Šmita. In rad bi povedal, da smo pred äh, krizo finančnih trgov imeli liberalnega komisarja Makrivja, ki naj ni želel ne regulacije, ne transparentnosti. In pod vodstvom Pervonš Perez smo to večkrat zahtevali ampak eh, to nikakor ni uspelo. Samo toliko bi te rad spomnil, dragi Ole. Ole. Ole. Ja, dragi kolega, potem naj ti povem naslednje. Pri nas imamo drugačno tradicijo, kot jo imajo na Irskem. Mi smo že leta 1766 upeljali preglednost. Hvala. Can, can, can lahko še nekaj rečem glede na to, da je bila Irska izpostavljena. Sto let pred tem je bil cel nemir v moji državi zaradi tega. Hvala, kolegica in kolegino, če se smemo zvati sedaj na te pripombe. Čim več predlogov sprememb boste vložili, tem bolje, se jih že veselim. Gej Mičel je rekel, upravičeno, da sem zelo hitro delala. Poleg tega me je težko ujeti, ker običajno nečemu predsedujem, kar pomeni, da ne moram sestankovati drugot. Sama bi rada zauzela vključujoč pristop do teh predlogov sprememb. Prvotno sem sicer rekla, da bi morali vsi nekaj storiti s tem v zvezi, predlagati kakšno spremembo. Zaenkrat vsi šele razmišljajo o tem, pa so rekli, da so stvari pretežke, da jim ne gre. Zato sem sama predlagala par stvari, naprimer prak stotih milijard. Se strinjam s tabo, gej, v smislu, da bi morali vse kategorije še enkrat preveriti, tudi preveriti z časovnega vidika istočasno pa sem se skušala oddaliti od tega, da bi vzpostavljali kritična referenčna merila, potem pa sprejemali delegirane akte in pravila za ESMO, ki naj bi uredila vse ostalo. To ne bi bilo dobro za naš odbor in tudi naš odbor si ne bi želel takšnih rezultatov, želimo si bolj vsebinsko poln okvir, morda tu in tam lahko kaj nekoliko bolj ošibljeno zapišemo, ampak zelo se mi je, da vas to ne bo zadovoljivo. Kar zadeva moja zamisel o postopnem uvajanju. Nekatere kategorije in številke lahko še spremenimo, jasno zapišemo, da gre tu zgolj za primere. Lahko sprejmemo kaj, kar bo bolj delovalo, potem, če se vrnem nazaj na Kajbor. Lahko bi sprejeli smernice glede tega kaj vse bi lahko storila ESMA. Pri kritičnih referenčnih merilih tega nisem storila. Kajbor pa nas vodi k razmišljanju o tem, če ne bi morda uvedli sorazmernosti tudi pri teh. Kolikor vem, bo težko ugotoviti, ali nekaj sodi znotraj ali izven, če je prak postavljen tako kot je. Zato moramo nekoliko bolj aktivno začeti razmišljati o tem. Centralni urad za statistične podatke, tu gre za drugo vprašanje. Sama nisem želela že na prvi stopni, niti pri centralni banki, stvari strogo zabetonirati. Lahko bi tudi ESMA imela določene pravice. Centralne banke, centralni statistični uradi imajo na voljo svoje podatke, svoje metode. V tej določbi pa sem jasno zapisala, zakaj ti akteri ne sodijo v to področje. Namreč najprej moramo poiskati enakovredne določbe, nekoliko manj me skrbijo centralni statistični uradi, zato ker so stvari tam javne, no vse zadnje vlada izvaja nadzor, včasih pa stvari niso tako zelo pregledne pri centralnih bankah. Zato sem želela te dvoje akterje obravnavati na enak način, ker sem želela zagotoviti več preglednosti, da bomo vedeli, kakšne so vladne ureditve, na podlagi katerih se opredeljuje, da ima nekdo pravico, da izstopi. Enako bi moralo veljati tudi za vse ostale. Ne vem če nekdo lahko izvaja nekoliko bolj poenostavljen režim zaradi tega, ker morda vlada sodeluje ali ker vse skupaj poteka avtomatično, kako se bodo torej vnašali podatki. Kodeks ravnanja, tu gre za bolj zapleteno zadevo. Kar nekaj vas je menilo, da gre tu za nekaj praktičnega. Vendar se moramo zavedati tega, da obstajajo raznolika referenčna merila ponekod je zelo malo tistih, ki prispevajo. Vse je odvisno tega, koliko je teh, ki prispevajo informacije. Če se zgolj zbirajo podatki, je stvari teže manipulirati, zato ker je toliko tistih, ki ponujajo te informacije prostovoljno. Če pa bomo te ljudi opredelili kot odgovorne in bodo morali podpisovati dokumente. Da rekli, ja, nas pa to ne zanima ravno najbolj in se bodo enostavno umaknili. Zato moramo biti previdni, da se bomo stvari lotili na pravi način. Upravlj... Upravljavci bi morali nositi odgovornost, namreč oni se morajo prepričati, v to, da tisti, ki posredujejo podatke, delujejo pošteno, iskreno, da ponujajo verodostojne podatke, ne da podatke posreduje nekdo, ki ima interes pri opredeljevanju cen nafte. Ampak to je res ekstremen primer. Ti upravljavci so enostavno odgovorni za to, da se zbirajo pravi podatki, oni tudi vedo, s kom sodelujejo na vse zadnje tudi merila opredeljujemo na strukturiran, ravnotežen način. Podatke se pač vnaša, potem se opredeli metodologija. vemo, kdaj je bila upravljena določena transakcija. Nima smisla stvari preveč obremenjevati, če stvari naprimer potekajo na avtomatičen način in če imate na voljo dovolj dobro metodologijo, ki jo tudi ustrezno nadzirate. Glede surovin, tu imamo ponovno precej težav. Tudi tu bo treba stvari uvajati postopno, nekaterih indeksov ne bo treba opredeljevati. Če pa se pojavijo kje pomisleki, bi lahko uporabili to postopno uvajanje, tudi načel Josko, naprimer, tudi za področje surovin. V tem trenutku se mi zdi, da priloge niso najbolje oblikovane, zato ker presegajo Josko, še posebej priloga številka 3. Sama sem stvari nekoliko spreminjala, da bi si bile bolj podobne ampak tisti, ki delajo na teh predlogih, bodo, upam, predstavili dodatne zamisli s tem v zvezi. Stvari sem res hitro pripravila, priznam, da sem se morda nekoliko preveč poenostavljeno lotila teh vprašanj. Kar zadeva regulirane podatke, ne vem, morda bi jih lahko razdelili na dve ločeni kategoriji. Žvižgače se omenja v členu 11 in tudi v eni od prilog, če se ne motim kodeks ravnanja ja, lahko, bi lahko okrepili določbe, ki se nanašajo na to, če želite to vnesti, se strinjam. Kolegi, kolegi so kompleksni. Sama sem želela stvari nekoliko poenostaviti, zato ker se mi zdi, da bi lahko prišlo do upravljanja prevelikega števila dejavnosti, ko to sploh ni potrebno in potem se vrtiš v krogu. Mislim, da ste izpostavljali zelo podobne pripombe. Glede vloge Esme, kje bi Esma lahko odigrala svojo vlogo bolj aktivno. Esma je relativno majhen organizem in zelo hitro jih lahko preobremenimo. Pri nas v Združenem kraljestvu imamo poseben organ, ki se ukvarja z urejanjem stvari in tudi oni se prestrašijo, če jim nalagamo dodatne obveznosti. Zato moramo pri takšnih majhnih regulatorjih ravnati še toliko bolj skrbno in pazljivo če želite, da bi ESMA s pomočjo smernic in tehničnih standardov urejala stvari, v smislu, da bi opredeljevala, kako naj pristojni uradniki v pristojnih organih ravnajo in ukrepajo, potem bi morali oblikovati kritična referenčna merila, ki se bodo lahko uporabljala tudi na vzkrižno, naprimer v povezavi z zbiranjem podatkov, ampak tudi to je precej obsežna naloga za samo ESMO. To je tako kot pri SSM. Namreč Evropska centralna banka je tista, ki ima nadzor oziroma nosi odgovornost za ta enotni nadzorni mehanizem, vendar so države članice tiste, ki morajo stvari tudi izvajati. Tu gre za nekoliko bolj obsežno prenašanje pooblastil. Morda bi se ESMA lahko samo oglasila z vezi z določenimi vprašanji. Na voljo imam celo določbo, ki pravi, da bi morali ESMI prepustiti v upravljanje in izvajanje določene stvari, če ima ESMA zato dovolj zmogljivosti in če je tudi bolj sposobna nekaj opraviti. Se bom še pogovorila s kolegi, kako to bolj natančno predeliti. Je pa to res izjemno široko področje in če bomo vse preložili na ESMO, se bomo znašli v hudih težavah. Obstaja tudi številna druga področja. No, z velikim zanimanjem bom prebrala tudi mnenje odbora ITRE, predvsem zaradi surovin. Težave imamo, naprimer, ko cene na vsem lepem postanejo referenčna merila, kako se bomo lotili teh vprašanj. Sama se tega zelo dobro zavedam in tisti, ki ste upravili delo na tem področju, hvala. Omenili ste tudi možnost, da bi bilo prispevkov manj. No, če se bodo tisti, ki prispevajo, morali podpisati na nek dokument, potem bodo enostavno izginili, tako kot so izginili pri Euriboru. To pa pomeni, da kontinuiteta, ki jo nujno potrebujemo, ne bo zagotovljena. Tudi sama sem se spraševala, ali ne bi morda v opredelitvah poskrbeli za boljše povezave. Naprimer, v zvezi s tem, kdo bodo tisti, ki jih bomo nadzorovali, kako to povezati z drugimi akterji. Kolegi, ki sedijo v odboru ITRE, mi bodo lahko tu pomagali s kakšnim predlogom spremembe. Werner je omenil prodajo podatkov, to sem zajela v ta dokument. Ne moremo kar tako teptati legitimnih trgovinskih interesov. Kot veste, sem strokovnjakinja za patentno pravo, tako da imam lahko na tem področju, ko gre za intelektualno lastnino, zelo odločno in jasno stališče. In morda se včasih to stališče razteza tudi na področja, kjer morda ni mesto. Bom pa zagotovo preučila vse vaše pripombe. Komisiji besede nisem dala, zato ker nam časa zmanjkuje, vendar če si komisija res brezupno želi besedo, lahko na kratko besedo dobi. Vsaka zamisel strani komisije v zvezi s tem, kako naj se lotimo težav, ki sem jih omenila, ki so jih omenili tudi kolegi, pa je dobrodošla in bomo tudi z veseljem in zanimanjem preučili. Pomoč potrebujemo, sama se bom verjetno v nedeljo osedla za mizo in še enkrat pregledala vse stvari, preverila, kam lahko stlačim svoje predloge sprememb, ki se nanašajo na to. Tako da, če ima kdorkoli kakršne koli informacije, naj mi jih čim hitreje posreduje, ker kasneje časa ne bom imela. Rok za vložitev predlogov sprememb je 16. december do 5. popovdne. 20. januarja se bomo o tem pogovarjali, 30. naj bi potem o predlogih sprememb glasovali. Če želi svet pogledati, kaj smo storili, potem moramo stvari hitro izpeljati. Želimo si tudi, da bi bil svet zadovoljen s tem, kar smo pripravili. Upam, da bomo potem tudi na naslednjih plenarnih zasedanjih lahko o tem glasovali. Sicer bo moral naslednji parlament v novi sestavi obravnavati te zadeve. Mislim pa, da smo zelo blizu soglasnemu stališču. Čas je, da pogledamo, kakšne zamisli imamo. Države članice pa lahko začnejo prav tako o tem razmišljati. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Skupni sistem davka na dodano vrednost. Ivo Strejček. Par minut bi počakali, Ivo. Če želi kdo iz dvorane, potem naj dvorano zapusti hitro in tiho, da Ivo ne bo treba upiti. Ja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 Ivo, kar izvoli, ko boš menil, da je pravi trenutek. Ja, hvala lepa. Dame, gospodje. Gospa predsednica, kot se takole ozrem na okrog po dvorani, vidim, da nas eh, ni prav veliko ki bi sodelovali pri tej razpravi. To je po mojem dober signal. To verjetno pomeni, da je to tema, ki niti ne bi smela biti ne vem kako sporna in ki lahko računa na kar široko podporo med poslanci različnih političnih strank. Torej, DDV je zgodovinsko gledano dokaj mlad davek. Tu gre za to, da ministri za financi, finance ta davek eh, kar ljubijo, da okoplačevalci malo manj in eh, na kateri administratori v upravah, ki upravljajo s temi davki, imajo ta davek včasih radi, včasih malo manj. Zakaj? Zato, ker je ogromno pravil na tem področju. In, in eh, zato je za davčne urade to zelo zapletena zadeva in eh, tudi prihaja do številnih goljufi. Uvodoma naj povem, da je gradivo, ki ga je pripravila komisija, resnično zelo dobro. Gre za razumljivo berljivo besedilo, tudi besedilo samo ni po vsebini ne vem kako sporno in mislim, da gre stvar kar v pravo smer. Ta osnutek komisije se mi zdi zelo praktičen, torej zelo pragmatično naravnan in mislim, da bi to lahko bilo tudi v veliko pomoč, kar zadeva čezmejno trgovino, kajti do sedaj vsaj je bilo pri davčnih napovedih za čezmejno trgovanje podjetij kar veliko zapletov. Torej, standardizacija teh eh, davčnih napovedi vsebuje kar nekaj bistvenih izboljšav. Prva stvar je seveda poenostavitev za sama podjetja. Ravno v teh časih je izjemna prednost ta, da lahko podjetja enostavneje svoje storitve ali blago ponujajo na drugih trgih v EU in obenem lahko tudi davčni organi učinkoviteje upravljajo z davki. Kot drugo, to je korak, ki bo tudi samim podjetjem olajšal delo. Mislim, da imamo že vsi nekaj izkušenj s čezmejnimi posli in vemo, kako težko je potem eh, reševati razno razne administrativne zadeve. No in še tretja zadeva, ki bo verjetno prav za finančne ministre najbolj zanimiva. Namreč komisija je bila mnenja, da če bo ta standardizacija davčnih napovedi sprejeta, bi s tem utegnili privrčevati približno 15 milijard evrov upravnih stroškov. No, to pa je na letni ravni kar, kar visok znesek. Kako torej izgleda vsebinsko gledano ta predlog? Najprej naj povem, da zelo pozdravljam dejstvo, da gre ta predlog v smer določenih minimalnih zahtev. Prav tako menim, da s temi zahtevimi podeločenimi področnih minimalnih pogojih vsekakor olajšuje čezmejno poslovanje. Gre torej za tiste podatke, ki jih je kot absolutni minimum potrebno navesti. Komisija je prav tako upoštevala dejstvo, da države članice morda imajo različne tradicije na tem področju in tu komisija državam članicam omogoča določeno fleksibilnost, namreč da od davkoplačevalcev lahko, od davčnih zavezancev lahko zahtevajo tudi več podatkov, ampak zopet v standardizirani obliki. No, tu v zapiskih imam eh, še dve zadevi, ki bi jih eh, rad omenil. In sicer obdobje poročanja naj bi bilo eno mesečno. In uh, To pomeni, da imajo pristojni organi v državah članicah tudi možnost, da za mala podjetja dovolijo četrtletno oddajo davčne napovedi, kar tudi pomeni znižanje stroškov za ta najmanjša podjetja. Torej, če sklenem, ta predlog se mi zdi zelo pragmatičen, kajti na ta način bomo zmanjšali upravno breme, prišlo bo do tudi zmanjšanja samih stroškov in eh, prav tako sem mnenja, da bomo s tem predlogom uspeli omejiti možnosti za davčne goljofije pri čezmejnih transakcijah povezanih z DDV. Eh, veselim se torej že sodelovanja s poročevalcem v senci oziroma s poročevalci v senci. In še enkrat naj povdarim, da še kako pozdravljam kakovost tega prvega predloga komisije. Hvala lepa. Gemičl. Hvala, gospa predsednica. Kolegica Esaja me je prosila, da naj za zapisnik predstavim njene komentarje v vlogi poročevalke v senci, meni, da je ta predlog komisije zelo dober, da prihaja v pravem trenutku, tudi osnutek poročila se zdi primeren, čeprav bi morali eh, nekoliko bolj obrazložiti, kako naj bi se uspešno borili proti davčnim vrtiljakom s tem eh, predlogom. Kolegica Jesaja meni, da je predlog poročila dobro, pripravljena ima samo nekaj komentarjev. V skladu s predlogom naj bi vsaka standardizirana napoved za oddajo DDV-ja vključevala pet eh, pol. Države članice poleg tega lahko zahtevajo še osem ostalih pol, kar zadeva eh, promet in eh, DDV, kar pa zadeva odbitek DDV-ja, pa naj bi bilo možni še 13 dodatnih pol. To so torej podatki, ki ne bodo dosledni širom vseh držav članic, kajti Ta primerljivost bo veljala za pet obveznih eh, podatkovnih pol. Podjetja bodo še vedno morala ugotavljati, kakšne zahteve so za posamezne države članice, ampak bo pa to bistveno manj zapleteno, kot je sedaj. Po mnenju kolegice Esaja bi morali še nadalje poskušati okrniti število teh podatkovnih pol v nadaljni obravnavi tega predloga predpisi z področja DDV so zelo raznoliki od države do države in zato bi bilo upravičeno, da države članice posredujejo kratka in jasna navodila glede tega, kaj je potrebno v vsakem polju napovedi za eh, DDV unesti. Te, ta navodila bi morala biti objavljena vsaj v angleščini, v idealnem primeru pa v vseh evropskih jezikih. Upam, gospa predsedujoča, da bo ta problem rešen, ko bo tudi že dejansko implementiran projekt komisije za spletni portal za področje DDV-ja, čeprav žal to trenutno še ni ravno v teku. Na podlagi tega predloga naj bi države oziroma podjetja lahko ulagala napoved v elektronski obliki v vseh državah članicah. To pomeni, da je potrebno vzpostaviti ustrezen okvir tudi za elektronske podpise. Elektronsko ulaganje napovedi je smiselna za številne podjetja, ampak kolegica Esaja ni najbolj prepričana, kako bodo MSP-ji to zahtevo lahko izpolnili danes. Čeprav bi bil na načelni ravni eh, enostaven računalniški sistem boljši, kolegica Esaja se veseli nadaljnih pogovorov in razprav in tudi plodnega sodelovanja s poročevalcem, ki je uspel zagotoviti pomemben napredek pri tem doseju in menimo, da bi moralo biti možno zadevo zaključiti brez večjih težav. Hvala lepa. Nihče drug ne želi besede? Komisija morda? Ne? Ja? Ja, hvala lepa, gospa predsednica. Najprej hvala lepa gospodu Strečku za odlično poročilo. Hvala tudi za podporo predlogu komisije. Naj tudi povdarim, da gre za zelo pomemben predlog, saj smo izračunali, da to lahko predstavlja Eh, prihranek skoraj da 15 milijard evrov upravnih stroškov za podjetje na leto, še posebej za najmanjše podjetje. Menimo, da je to predlog, ki bi dejansko moral olajšati čezmejno poslovanje in eh, tudi prispevati k razkoraku med teoretičnimi prihodki iz naslova DDV in pa dejanskimi prihodki iz naslova DDV, ne le zaradi eh, goljufi z davčnimi vrtiljaki, ampak tudi zaradi drugih dejavnikov. 193 milijard evrov je eh, torej predvidni eh, letni prihodek, tako da to je izjemno velik znesek. Toliko za enkrat, hvala lepa. V redu, hvala lepa. Ivo. Ja, samo stavek ali dva. Veselim se seveda sodelovanja sem tudi z drugimi poročevalci v senci. In eh, to, kar je gej omenil, mislim, da je enostavno rešljivo. To ni nek eh, velik problem. Dobro, hvala lepa. Rok za vložitev amandmajev je 16. decembra ob 17. uri. 22. januarja bo potekala razprava, glasovanje 30. in na, eh, na drugem februarskem zasedanju pa bo potem glasovanje v plenumu. Naslednja točka na dnevnem redu je gospodarski dialog in izmenjava mnen z malteškim ministrom za finance Edorom Skikluno. Nekoliko prehitevamo, tako da predlagam, da naredimo odmor do pol dvanajstih in upam, da se boste vsi vi in tudi ostali do takrat vrnili.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 okay um, if we if we sh- sh- sh- sh- sh- sh- Um, we're, we're also happy to see our, our, our former vice Vsi smo zelo veseli, da si z nami naš nekdani podpredsednik Edward, izvoli. Tako. Očitno smo nadvse navdušeni, da je Edward ponovno tu z nami v našem odboru. Sedi skorajda tam, kjer je prej sedel, ko je bil podpredsednik odbora. In eh, na tem mestu se mu moram tudi prav lepo zahvaliti za delo, ki ga je takrat opravljal, sploh kar zadeva statistiko to je tematika, pri kateri mi zdaj pomagate drugi. Torej, dobrodošel med nami, glede na to, da je prvi dan oziroma zadnji dan zasedanja, je večina kolegov že morala oditi nazaj domov, tako da predlagam, da čisto lepo sproščeno podaš svojo izjavo, potem pa bomo prisluhnili vprašanjem in verjetno bo še dovolj časa, da potem proti koncu še kaj dodaš. Pripričan sem, da bomo izkoristili vse čas, ki je na voljo. Še enkrat, vesela sem, da si tu in beseda je tvoja. Hvala, Sharon. Tudi za me je sreda. Zelo vesela priložnost, da sem lahko zopet tu v odboru Ekon. Zdaj seveda sem na položaju, kjer moram dejansko tudi početi to, kar smo vi kar smo mi tu v odboru še zagovarjali. Lep pozdrav, Eliza. Skratka, gre za dobro upravljanje javnih financ, finančna stabilnost, ukrepi, ki so rasti prijazni, potem eh, usmeritev programov v rast ali v varčevanje. Začeli smo z izvajanjem tega, kar smo dolga leta oziroma dolge tedne obravnavali, dvojček eh, in šestorček in tako naprej. In eh, pripravljam sem seveda deliti te svoje izkušnje z vami, sploh eh, tudi kar delal ekonomski semester, postopek zaradi prekomernega primakljaja. Moja država nekako okuša vsega pomalo. No, v teh zadnjih devetih mesecih smo postavili tudi kar nekaj rekordov, kajti poznam bore malo ministrov za finance, ki so morali predstaviti in potrditi dva proračuna v enem samem letu. Razlog je bil ta, da je bil proračun, ki smo ga obravnavali marca, nepotrjen, zato smo ga morali zelo hitro sprejeti in uh, potem tudi zelo hitro zopet. Uh, prenoviti, da smo ga lahko prilagodili realnim pričakovanjem prihodkov, primakljaja in tako naprej. No, sploh, ko smo se soočili z novico, ki nam nikakor ni bila všeč, nam reč, da je Malta zopet prišla v postopek zaradi prekomernega primankljaja. No, le nekaj mesecev kasneje je bilo najavljeno, da je Malta izšla iz tega položaja. To je bilo dokaj neprijetno za komisijo, pa tudi za nas, ampak stvar je v tem, kot veste, predvoljene kampanje, politična negotovost, sploh, ko se soočaš z šipko vlado. Imeli smo večino le enega sedeža v parlamentu. To je pomenilo upad potrošnje, upad davčnih prihodkov. Izdatki so ostali nespremenjeni in eh, napovedanih 2,4 odstotka primankljaja se je potem spremenilo v 3,4 odstotke primankljaja. No, gospodarstvo v takratnem času se je sicer premikalo naprej, sicer počasi, pa vendar, ko sem govoril z Oljem Renom, sem to primerjal z jadrnico, ki ima ravno toliko vetra v jadrih, da se premika naprej in eh, zelo smo pazili na to, da nismo izgubili tega zagona. To je bilo zelo pomembno. Ko smo se potem sestali z Oljem Renom, ko smo bili soočeni z možnostjo zelo hudih vrčevalnih ukrepov, smo dejali, da nam bo uspelo, da bomo ukrepali odločno in eh, da želimo leto 2013 zaključiti pod 3 odstotki primankljaja. Komisija temu ni najbolj verjela iz preprostega razloga, da je bila njihova napoved, da bo primankljaj 3,4 letos, 3,5 prihodne leto in tako naprej in tako dalje. Ampak eh, mi smo svoje izračune opravili prav in eh, mnenja smo bili, da bomo letošnje leto zaključili pod 3 odstotno mejo. Obljubili smo, da bomo ukrepali odločno, ampak po naše. Namesto, da smo skrčili socialne izdatke in druge politično občutljive izdatke, s čimer ustvarjaš izgubo zaupanja, smo se odločili bolj za ukrepe, ki bodo obnovili gospodarstvo. Enkrat, ko začne BDP padati, je pač potrebno ponovno najti rast in ravnovesje v javnih financah. In uspelo nam je. Sprejeli smo odločne ukrepe. 20 milijonov za Malto je veliko denarja. 20 milijonov smo uspeli prihraniti tam, kjer je prihajalo do prekomerne potrošnje, kjer so bili zahtevki po sredstvih pre, več optimistični in tako naprej. Postredovali smo zelo natančna poročila komisiji in 1. oktobra, ko smo predstavili program in tudi dejansko poročilo o ukrepih, torej ta dva dokumenta 1. oktobra. V teh dokumentih smo torej opredelili, zakaj smo bili mnenja, da bomo letošnje leto končali pod 3-odstotno mejo in kakšni so bili tudi ukrepi. Lep pozdrav tudi gospodu Gozesu, mimo grede. Komisija je potem pripravila svoj lasten odziv na naše poročilo o ukrepih in izjavila, da smo dejansko sprejeli ustrezne ukrepe in da komisija ne bo sprožila nekakršnih ukrepov proti Malti v letošnjem letu. Tako da vse za letošnje leto je vse v redu. Prihodnje leto pa je stvar osnutka proračuna kot pa se v drugih državah, smo tega predstavili sredi oktobra. V osnotek proračuna smo zapisali, da bodo naša strukturna prizadevanja še naprej šla v smer tega, kar zahteva komisija in kar zahteva dvoček, torej ni cela šest odstotkov, kar zahteva strukturno ravnovesje in da bomo prihodnje leto šli še nižje od 3 odstotkov, sicer na 2,5. Kakšni so torej bili cilji vlade? Predvsem bi rad spregovoril o tem, kako je nameravala nova vlada konkretna priporočila za državo. Včasih se z njimi strinjamo, včasih pač ne, ampak v našem primeru smo bili mnenja, da resnično predstavljajo dobro oceno stanja. To je bila ocena MDS-a, bonitetnih agencij in to, kar so zahtevali, so bili točno tiste ukrepe, ki jih je Malta morala izvesti. Najprej javno finančno upravljanje. O tem lahko povem več kasneje. Eh? Ključni problemi države pa so bili naslednji. Najprej energetika. Malta kot otok je bila popolnoma odvisna od nafte. Cene so bile popolnoma nestabilne in da bo stvar še hujša, smo imeli zelo neučinkovite elektrarne. Ko pravim zelo, to res pomeni zelo neučinkovite, kajti nekatere so proizvajale le 30 odstotkov tiste energije, ki bi jo morale, zato so bile zelo stare elektrarne in ni bilo nobenega načrta za diversifikacijo energetskih virov. Vlada je imela načrt diversifikacije v smeri plina, tekočinjenega eh, zemljskega plina. Eh, zaenkrat, če nismo povedani s Sicilijo, čez nekaj let upamo, da bomo, ampak eh, čez dve leti bomo že uspeli diverzificirati energetiko, tudi s plinom in na ta način bomo prihranili približno 35 odstotkov, 25 odstotkov tega prihranka bomo prenesli na potrošnike in industrijo. Prav tako gradimo povezovalno eh, povezavo med eh, Sicilijo in Malto, tako da bomo imeli povezavo tako na naftovod kot na plinovod, na ta način bo Malta bolj konkurenčna in na ta način se bomo lotili drugega priporočila, ki je bilo najbolj pomembno. E, no, sočasno s tem se je pojavilo tudi vprašanje našega energetskega gospodarstva. Naša, naše elektrane niso imele denarja za povračilo nemškega razvojnega kredita in če ne bi imeli posebnega finančnega inštrumenta, bi šla naša energetika v stečaj in e, cel otok z njim. Našli smo strateškega partnerja. Kitajci so bili pripravljeni prevzeti vlogo strateškega partnerja kot manjšinski delničar v tem podjetju. Zaenkrat še poteka skrbni pregled in eh, kmalo bo jasno, kakšen delež bodo Kitajci prevzeli. Ampak eh, posledica ne za proizvajalca energetike, ampak za vlado je naslednja. Malta je približno 16 odstotkov BDP-ja imela uh, eh, zasidrenega v takšnih eh, obveznostih. Na ta način bomo te obveznosti, uh, stare obveznosti, zmanjšali za pol. 850 milijonov od ene milijarde je samo dolg tega podjetja, energetskega podjetja in s tem bomo tudi odpravili polovico naših. Uh, kreditnih obveznosti na vzven, kar je zelo pomemben ukrep in to je tudi komisija v svojem poročilu o programu reform priznala. Naslednja zadeva, krepitev potencijala gospodarske rasti. Naš potencijal je vse samo padal z 4 odstotkov v zgodnjih 2000 na 1,5 odstotka. In kot vemo, je potencijal rasti sestavljen iz eh, delovne sile, produktivnosti in eh, drugih elementov. To so glavne sestavine. In Malta z drugo najnižjo mm, aktivnostjo delovnega prebivalstva je imela problem sploh kar zadeva zaposlena žensk. To so bili problemi, ki jih bilo potrebno rešiti in ta proračun, ki smo ga zdaj predstavili in eh, sprejeli, vključuje celo vrsto ukrepov za krepitev zaposlenosti žensk in sploh zaposlenosti starejših. Uvedli bomo brezplačne vrtce, to je seveda zelo pogumna poteza, ki bo stala kar nekaj denarja, ampak eh, res je rezultat, ki ga to prinaša, zelo velik. Tudi varstvo pred in po zaključku pouka je predvideno, skratka gre za več ukrepov, ki so namenjeni temu, da lahko tisti, ki želijo delati, dejansko tudi delajo. Vlada je prav tako za dva tedna podaljšala porodniški dopust, kljub nasprotovanju opozicije takrat. Saj imamo zelo nizko stopnjo zaposlenosti žensk in tudi zelo kratek eh, porodniški dopust. Smo na podlagi študije ECB ugotovili, da bo to bistveno pripomoglo k zaposlenosti žensk. Prav tako imamo posebne strategije za ženske na 60 letom in eh, tudi strategijo aktivnega staranja. Prav tako imamo schemo, ki se imenuje naj se delo izplača. Kajti problem brezposlen je ta, da se potem ne splača delati. Čim dobiš službo, ki je vsaj na ravni zajamčene plače, izgubiš eh, nadomestilo za brezposlenost. Ljudje niso leni, samo ne splača se jim delati. Zato smo zdaj za ljudi, ki dobijo delo, uvedli s tem, da bodo določen odstotek nadomestila še vedno dobivali, ampak postopno se bo to zniževalo skozi triletno obdobje. Prav tako zelo pomembno je, da se vedno manj obdavči delo in vedno bolj obdavči potrošnjo. Zdaj smo povečali dohodnino z 25 na 35 odstotkov za srednji razred, pa tako postopno povečujemo uh, trošarine in na ta način bomo, upam, da uspeli razbremeniti ceno dela. Ker zadeva kakovo delovne sile je malo zopet prva, ampak eh, iz napačnih razlogov imamo najvišji delež zgodnega opuščanja Eh, izobraževalnih programov, imamo zelo dobro univerzo in politehniko in tako naprej, ampak na ravni srednjih šol imamo veliko skupino posameznikov, ki ne dokonča srednje šole in so zato na trgu dela praktično nezaposljivi. No in tudi tu smo zdaj uvedli novo strategijo, povezano z jamstvom za mlade. In upamo, da bomo s pomočjo Evropske unije tu uspeli lotiti se teh potreb. In prav tako smo vedli več drugih schem na tem področju. Naslednji reformni ukrep je tisti, ki ne bi privabil nove investitorje. Potrebujemo reformo pravosodja. Malta je imela najdaljšo čakalno dobo na sodiščih. To zdaj uspešno razrešujemo in eh, ravno kar je bilo zaključeno poročilo za reformo pravosodnega sistema. Nekdani predsednik ustavnega sodišča je prevzel to delo in enako velja tudi za reformo zdravstva. Torej, rešujemo tiste probleme, ki morda predstavljajo oviro za više investicije na Malti. Kar zdaj je pokojnine, tu smo zdaj v težavah, kajti reformo smo imeli pred par leti. Dvignili smo pokojnino starost na 65, komisija ostraja, da je treba to še dvigniti. Imamo kar nekaj političnega nasprotovanja temu, ampak prihodne leto bomo uvedli tretji stebr, tretji pokojninski stebr, ki prej sploh ni obstajal. Sprejeli smo ustrezno zakonodajo in eh, tudi podzakonske akte. Toliko torej glede reform. Če zaključim, potem pa bom odgovoril na vaše vprašanje, kar zadeva prekomerni primankljaj postopek s tem v zvezi, kajti to je zelo pomembno. Zaradi določenih nesoglasij s komisijo ko smo bili v opoziciji, ko sem bil tu, sem bil dokaj kritičen do kogarkoli, ki je bil preveč optimističen glede rasti in glede prihodkov. Sploh eh, glede na to, da je komisija običajno dokaj previdno ocenjevala te napovedi. Zdaj komisije napoveduje višjo gospodarsko rast kot naše ministrstvo, to ni problem, kajti vsaj mi ne napovedujemo višjih prihodkov in eh, zato je, so tudi izdatki bolj pod nadzorom. Ampak strinjali smo se, da se ne strinjamo glede napake, ki mislimo, da so jo oni storili, glede davčnih prihodkov. Oni napovedujejo več kot 3-odstotni primankljaj. Vemo, kaj dobivamo od zakladnice, vemo, koliko porabljamo in vemo, da smo na pravi poti. Tako da mi v bistvu samo hočemo reči, pustite, da se to delo konča in problem se bo rešil sam. In eh, v jesenski napovedi upamo, da bo ta številka potem revidirana v smer, kot bi morala biti. Mislim, da povem lahko še veliko stvari, ampak pripričam se, da bom v odgovorih na vprašanja lahko omenil tudi to. It's, it's actually... Hvala lepa, Edward. Prav, posebno zadovoljstvo mi je, da lahko slišimo, kje ste uspeli, kje vidite težave v praksi. Gledajte, kar tukaj pridigamo, kot ste dejali. Moram reči, da mi je nekoliko žal, ko ste dejali, da ste morali najti partnere na kitajskem, ko je šlo za ta posojila, ki smo imeli v Evropi, torej nemški banki. Bolje bi bilo, če bi torej vse skupaj ostalo v družini. Takrat, ko ste iskali rešitev, ko ste skoraj bankrotirali. No, pa naše rešitev, to je pomembno. Nimamo sedaj seznama, tako da bomo šli po sistemu KHDI, pritegnite pozornost predsedujoče, bom pa sledila postopkom, ki jih imamo, najprej koordinator Jean-Paul, najprej, prosim. Merci, madame. Hvala, gospa. Predsednica, nimam nobenega vprašanja, v bistvu rad bi samo pozdravil našega nekdanjega kolega, ki je zdaj postal minister in se mu tudi zahvaljujem za zelo jasno predstavitev v kateri nam je zelo jasno izpostavil probleme, s katerimi se sooča Malta in da bi samo povedal, da vas eh, spodbujamo pri nadaljemu izvajanju te politike in upamo, da boste uspešni. Hvala. Thank you. Elisa. Hvala lepa, Elisa. Well, yes, it's a pleasure to see you. Veliko zadovoljstvo je, da vas lahko torej vidimo tukaj kot ministra. Fantastično vam je bilo prisluhniti vašim analizam, praktičnim posledicam dela, ki ste ga pravili tukaj, preden ste postali minister. Mislim, da je bila to zelo, zelo zanimiva predstavitev. Naj se vrnem na to, kar ste dejali in potem pripomba predsednice. Res je, imamo enako strategijo na portugalskem kajti ni so nam dovolili, da bi obdržali portugalski državni delež v zlato energiji. In sedaj smo se tudi, tudi morali povezati s Kitajsko. Smo pa sedaj seveda na tem, da lahko primerjamo to, kar počnemo, izmenjujemo informacije. Želim pa vam vse najboljše, tako tudi nam. Potem omenili ste nekaj elementov, kjer se strinjate, pa tudi ne s komisijo. Naj izpostavim vaše pomisleke, da ne bi zapadli v zelo kratkoročne strategije. Kot veste, delo Evropskega semestra poteka in kar se tiče izvajanja tega, seveda dialoga z državami članicami in komisijo, me zanima, kakšni so ukrepi, kar se tiče kakovosti in pragmatičnih rešitev. In potem, kar se bank tiče po dvojčko in šestečko, smo pri enotnem reševanju, govorili smo o enotnem nadzoru, o EPRD, govorili smo o skupnih skladih, nekakšnih posebnih aranžmajih za evroobmočje, imate kakšna priporočila za ta okvir. Zelo zanimivo bi vam bilo prisluhniti tudi na teh področjih. Hvala. Yeah, well, I think both. Hvala lepa. Zahvaljujem se tako gospodu Gozesu in Elizi za prijazne besede. Kar se tiče gospodarskega semestra, tukaj imamo seveda veliko pripomp. Mislim, da je to dober postopek, ker začenjamo prej, smo bolj disciplinirani, začenjamo um, študijo rasti, potem rast v EU in potem imamo tudi osnutek proračuna. Imamo pa nekaj težav z osnutkom proračunskega načrta. Ne vem, kako je z drugimi državami, vendar pa to sem razložil že v svetu. Običajno so proračuni zelo tajni, kar se tiče možnih eh, povišic stavkov, ker bi drugače prišlo do špekulacij. Ko smo mi tudi imeli proračunski načrt, in smo napovedali, da bomo skušali dvigniti tudi davke, kar področje trošarin, alkohol in tako dalje, dalje. In čez nekaj dni trgovine, nekatere trgovine niso imele več blaga. Nastale so špekulacije in to samo z napovedjo davka. Preglednost je seveda zelo pomembna, vendar pa v tem primeru to ni bil pozitiven vidik. Kakorkoli že, seveda modele, ki smo jih imeli, so bili veliko pomoč. Se pa še učimo. To so bile prve izkušnje, ko so finančni ministri prvič usklajevali svoje proračune. In seveda smo imeli potem različne postavke in mnenja glede tvega in tako dalje. Vsi smo se učili. Imeli pa smo občutek, tako kot tudi z olijem Renom na začetku. Storimo to. Pustite pa nam nekaj samo spoštovanja, ne pa da, kar rečete, storite to in to, pojete Franciji in Italiji, naj stori to. In včasih ni veliko pomoč politično gledano, če to izveni tako. Dokler to storite, je vseeno, kako to storite, bolje je, če lahko potem sami upravljate s tem. Tukaj smo torej se lahko veliko naučili. Potem pa tudi vprašanje sinhronizacije proračuna. Tega tudi še ni. Irska je napovedala svoj proračun in je to obravnavala v parlamentu, ni pa še potrjen, noben še ni potrjen. Mi smo imeli nekatere omejitve, da smo morali potrditi dan prej, čeprav smo se o tem pogovarjali s komisijo. Z drugimi besedami, Ukrepali smo, glede na to, da smo razumeli, da to ne zadošča zahtevam komisije. Ukrepali smo med 15. oktobrom in potreditvijo proračuna, to bilo dan, preden smo se sestali in izjava po sestanku je jasno povedala, da smo ustrezno ukrepali, kar se tiče proračuna za leto 2014, ne kar se tiče presežnega dolga. Kar se tiče bančne unije, to je nekoliko teže. To je težavno za vse, ker gre za prihodnost. Radi bi imeli več prožnosti, vendar pa ali bi prožnost pomagala manjšim državam ali večjim, to so zelo, zelo težavna vprašanja imamo dober bančni sistem in takega želimo ohraniti. Ko govorimo o ustreznem razmerju glede kapitalskih zatev in tako dalje, ni nič boljšega kot je to, kar imamo. Finančna kriza je bil nekakšen potres, nihče z tega sveda ni želel, vendar pa se je zgodilo. In banke na Malti so vse preživele, niso potrebovale reševanja in jih ni ta kriza prizadela. Seveda to je najboljši rezultat, nihče pa si ne bi želel, da bi se to še zgodilo, da bi potem videli, da vse skupaj je lepo in prav. Potrebno se je torej zanašati na kazalnike, pozdravljamo jih, pri sami smo jih uporabljali in ugotovili smo, da so naše banke dobre, zadovoljujejo tem zahtevam in zato smo se z njimi strinjali. vprašanje enotnega reševanja ustvarjalo več težav med evroobmočem in državami, ki so bile izven. Pogosto to izkusimo, en dan se sestanemo kot evroobmoče, se strinjamo, smo ena družina, naslednji dan pa je skupina večja in pravzaprav potem ta nova skupina ne ve točno, kaj smo se dogovorili prejšnji dan, ker jih pač ni bilo. In to je težavno. Nimajo pa tudi tega mehanizma kot rezervo. Torej, kaj bo od njih zahtevano. In to ustvarja trenje. Nimamo torej ene skupine, ki bi se enkrat na en dan v eni dvorani dogovorila o tem. To je v dveh delih in to ustvarja trenje kar nekaj zapletenih razmer, verjamemo pa v bančno unijo, verjamemo, da bo enotni nadzornik pomagal, kajti za sistemska tveganja, kot dobro vemo, potrebujemo omrežje in določeno centralizacijo nadzora. Ne želimo torej zavlačevati, to je jasno. Nismo tisti, ki želimo zavlačevati. Mislim, da svet, finančni trgi to pričakujejo. Če se vsaj ne strinjamo, bi se morali strinjati glede načrta, ki ga bomo obrali, ne pa da iščemo izgovore za to ali ono in da bi čakali na sprejemo pogodbo in tako dalje. Tega si ne želimo. Ne moram se upreti, imam zastaviti dodatnega vprašanja. Dejali ste, to je v kontekstu razprav o zakonodaji, ki se sprejema na evropski ravni, se čujete se kot evroskupina in se odločate o tem, kakšna je vaša optimalna pot naprej. To lahko razumem po eni strani, ampak ali nihče potem v dvorani ne pomisli, kako pa bi bilo, če ne bi bil v evromočju in ali bo to ustrezalo tudi tistim, ki niso v evromočju. Kar se tiče reševanja bank, postopkov na tem področju je to ključni element načel FSB, o katerih bi morali razmišljati tudi mednarodno. morda je seveda to očitno, vendar pa gotovo je tem potrebno premisliti sicer, bomo vedno razdeljeni na dva dela, kot ste dejali, da bomo mogli sprejemati prijetnih rešitev. We, we Nisem dejal, da o tem ne razmišljamo. Pravim, da to zadeve zapleta. Se strinjam pa se, Sharon, tega se moramo lotiti in tukaj ne gre za enkratno zadevo, to bomo vedno imeli ko Poljska ali Združeno kraljestvo ali katera koli že država ima določene pomisleke. Spomnim pa se še zadnjega sestanka irskega predsedstva, ko smo imeli nekaj težav. Trajalo je vso noč, ne vem koliko je bila ura, zjutraj tri, nekaj takega, ko nam je uspelo. Še vedno pa smo imeli pomisleke Poljske in Združenega kraljestva. In potem sta se podredili in so dejali, dobro, končajmo, gremo naprej da, tega se je potrebno lotiti, kaj ti realnost je pač taga. To so razmere, v katerih živimo in tega se moramo eksplicitno lotiti. Hvala lepa, Sven. Yes, so, all, back, uh, on... Hvala lepa. Me veseli, da vas spet vidim tukaj, ne samo prek Twitterja, pač tudi v realnem življenju. Imela sva zanimivo izmenjavo po koordinatorjih in smešno je bilo sekretariat, da jo ni lahko najti skupnega datuma in potem sem poslal eh, datum po sestanku koordinatorja in tako še na odgovor. Tako da mora se kateri tudi iti na Twitter. Adolfo, čakam na tvoj račun, ni ga tukaj. Ampak to se mora povedati. Poleg tega, nekaj specifičnih vprašanj. Slišali smo, kje smo glede proračuna strani komisije če si pogledamo tako imenovane primerjalne tabele, ki smo jih ustvarili, tudi zaradi tega, ker je parlament ustrajal, da moramo imeti več primerjanja, lahko vidimo, da je najslabša država, kar se tiče izpolnjevanja priporočil Nemčija, Malta je dobila ceno omejen napredek, torej ste boljši kot moja država, nekaj vprašanj pa je. Yeah omejeno, kar se tiče pokojninskega sistema, kar se tiče informacij glede reform eh, zdravstvenega sistema. Tukaj sklepi niso dokončni, tako pravijo in pravijo tudi, da obstajajo tveganja glede izvedbe in sprejete glede delovanja javne uprave. Lahko morda to nekoliko bolj podrobno pokomentirate in potem zelo specifično vprašanje. To slišimo pogosto v medijih, Seveda, imate proračunske težave. To lahko vidimo tudi v jesenski napovedi. Ta pravi, da je strukturno ravno teže za 2013 in 2014 ogroženo. Torej, sedaj se je možno kupiti za 650 tisoč evrov malteško državljanstvo celo ne, da bi živeli na Malti ali investirali. V bistvu torej gre za prodajo do dostopa do šengenskega območja. To je naletelo na zelo kritičen odziv tudi v Nemčiji in rad bi pojasnilo glede tega, kajti to se mi zdi zelo neobičajno, da lahko kupite državljanstvo, ne da bi živeli v državi. Tujci lahko dobijo državljanske pravice zato sem, vendar pa potem morajo seveda tudi živeti v državi. Rad bi torej pojasnilo, kaj ti, kar se nas tiče, tako ne boste popravili proračuna s prodajo državljanskih pravic. Sven, naj začnem z zadnjim vprašanjem, kaj ti to je zelo pomembno. Naj vam zagotovim, to ni povezano s primankljajem ali s financiranjem. ostali sekretarji z mano in o tem so se pogovarjala. Skoraj smo to odpisali, v smislu, proračun mora stati na lastnih nogah. Končno pa smo potem namenili 50 milijonov in tudi komisija pravi, da bi to morali znižiti na 8 milijonov. 8 milijonov iz 3,2 milijarde, to ni veliko za velike države, za Malto pa je to veliko. Govorimo o 300 milijonih prihodkov. Torej, 815 milijonov je samo znak, lahko preživimo brez tega, proračun bi preživel. Torej, sploh ni šlo za povezavo s financiranjem vlade, primankljajem ali dolgom. Kar se tiče strukturnega ravnotežja. Kaj se tega 3,4,5 tiče, to temelji na hipotezi, da bomo davke pobrali na določeno potrošnjo. Vendar pa učinkovitost ni več taka, kot je bila. Dobro, toliko mimo grede vendar pa to ni imelo opravka s proračunom. Imelo pa je opraviti veliko z investicijami. In seveda je pomembno in dobro, da to javno povem. Vse se je začelo s tem, da smo pripravili predlog, da bi ustanovili razvojno banko na Malti. Vlada ima zvezane roke, kar se fiskalnega upravljanja tiče in kar se tiče uh, ohranjene premoglaje pod tremi odstotki. Želeli smo torej še eno sredstvo za upravljanje z investicijami. Imamo veliko komercialnih bank in bank na splošno, da pa želeli smo nekaj dolgoročnega. Centralna banka se posvetuje z IMF in tako dalje, glede tega priloga. To je torej ena stvar. Druga pa je ta zamisel da bi kot Portugalska, kot Avstrija, kot Združeno kraljestvo ZDA lahko imeli schemo, kjer bi investitorji lahko dobili določeno nagrado za to. Torej, imeli smo dve različne ekipi. Ekipa, ki je govorila o tem, kako pritegniti investitorje, je bil mednarodno podjetje za svetovanje. Tu smo izdali javno naročilo, ki ima globalne izkušnje in ta tržna tema je potem zelo hitro pridobila na pomenu, ne glede na to, kar smo slišali po drugi strani, strani industrije in tako dalje. In seveda, če bi bil tukaj poslanec in bi slišal, da se prodajajo potni listi za 650 tisoč evrov, bi dal za božjo voljo, pa se tega ne bi pričakoval od Malte in prav imeli, vendar pa ni bilo tako. Tako se je vse skupaj slišalo, takšen je bil rezultat. To je bilo seveda nekoliko neprijetno in sedaj smo vse skupaj popravili. Torej tudi nimamo uradnih sporočil, to ni bilo objavljeno. Mislim, predsednik se bo sestal z vodjem opozicije, boste razpravljali o tem. Anonimnost, ki je bila predlagana ali tajnost, če želite tako imenovati, pogodbenih strank smo že zavrnili. Torej, sedaj se pogovarjamo o praksi, kako bi to izgledalo. Priznavamo, veliko reform smo izvedli v kratkem času, glede tega bi morali bili imeti več časa, še prav posebno, kar se trženja tiče. Tako da moram reči, da celo majhna Malta vsako leto podeli tisoč državljanstv, pogosto s porokami. In potem seveda ne razlikujemo, ali so njegovi nameni dobri, ali je šlo samo za navidezno poroko in tako dalje. To se lahko gledamo potem kasneje. Če vidimo, da je bil naprej razlog za ločitev samo državljanstva, Torej, potrebujemo investitore eh, bona fide, ki imajo dobre namene. In govorili smo o 15 milijonih, torej 20 državljanstv med tisoč, od tisoč državljanstv, ki jih podeljujemo vsako leto. To torej ne bo pomenilo težave za šengensko moče. To je prvič. Drugič, mislim, da bomo imeli tudi omejitev da bomo rekli, ne več kot 50 na leto. O tem se resno pogovarjamo. Torej, ni res, da bo Malta torej možno za vse Kitajce, da bodo kupili si svoje potne liste in prišli v Evropo. Ne, ne, tako ne bo. Moramo pa razvijati investicije. Imeli bomo vedno več predpogojev, da bo posameznik moral tudi živeti na Malti in imeti morda lastnino. in ker Malta nima morda dovolj strokovnega znanja ali ljudi na določenih področjih, kot je to nogometaš, bi nam to lahko koristilo. Če pa ne bodo živeli dlje časa na Malti, bodo potem obdavčeni v svoji državi. To bi torej bilo sredstvo za sredstva denar za investicije. Na tem delamo in to bomo pripravili, ker kot sem dejal, to je bila napaka in zato je to ustvarjalo veliko nesporazumov. Kar se tiče prvega dela vprašanja, kar se tiče zdravstvenega sistema pokojnine in učinkovitosti, to je delo, ki še teče. Mesec potem, ko smo bili izvoljeni, smo začeli z oceno bolnišnic z vsemi neučinkovitostmi našli smo veliko tragičnih zgodb kot v drugih državah. Premalo skrišnega prostora, težave z enotami in tako dalje. Poročilo je bilo objavljeno prejšnji teden. Vse zainteresirane strani se bodo o tem pogovarjale, enako tudi za poročilo o reformi pravosodnega sistema. Torej, tukaj ne gre za obljube, to je delo, ki še teče in pričakujemo tudi odziv z vaše strani. Aprila, ko sem se sestal z agencijami, so bile vse te reforme obljubljene sedaj, so že v proračunu, niso še uveljavljene, naslednje leto pa upamo, da jih bomo že imeli in bomo, bomo lahko poročali, do kakšne mere so bile učinkovite. Hvala lepa, Sven. Okay. Right, we're, we're on catch the eye. I've got catch the eye. Skinner, potem pa Liam. In še nekdo. Biti moramo nekoliko bolj disciplinirani. Peter? Hvala lepa. Čestitke za uravnotežen proračun. Uravnotežen je zato, ker je bil sprejet eh, strani obeh domov na Malti, kar se tiče socialnega gospodarstva. Mislim, da je bil povdarek v tem proračunu na tem, eh, da ak ne plače bo zmanjšan, to je zanimivo, to ni nekaj časa ne poznali, vendar počasih vačevanja, Včeraj tega država ne počnejo, grejo v drugo stran. Jasno za mlade, projekti na tem področju, po vsej Evropske unije, to je zelo dobro došlo. To je tudi en podarek. O tem drugič pokojninska reforma. Mislim, da moramo vsi to izvesti, nekatere države se še vedno opirajo. Katere so prednosti, da greste v smeri, ki ste se izbrali za tretji steber? In kaj pričakujete od tega na Malti? Thanks, Peter. Hvala lepa, Peter. Kar se tiče znižene davka, to bo neutralno ne bomo tako izgubili prihodkov, kot sem dejal, ker je za preusmeritev z posrednih na neposredne. Polovica je neposredni, polovica posrednih, kar se tiče davka na prihodke. Moramo pa seveda tudi spremljati razdelitev prihodkov. In tako kot veliko držav, vemo, da se tukaj razmere slabšajo. Razmere na Malti so boljše kot v večini drugih držav. Odstotek revščine na Malti je eden najnižjih, vendar pa se slabša. To je nekaj, na kar moramo biti pozorni. In ta teden sem se sestal z ministrom za socialno in sedaj gledamo že za leto 2015, kako bi se lotili vprašanj revščine, še prav posebno med otroki. To si sedaj smo si začeli ogledovati, da bi kompenzirali. Kar se pokojnin tiče, smo edinstveni, ker kot sem omenil, je breme za pokojnine padlo na pleča manj ljudi kot drugih. Večina držav ima polico pravstva, ki dela. Mi smo dali če tega. Tako, da ko bomo enkrat v tem položaju se, bodo zadeve izboljšale. Potem pa seveda tudi dolg je pomemben. Tega želimo stabilizirati do naslednjega leta in ga potem zniževati. To bo pomenilo, da bomo seveda vlašili breme za naslednje generacije vendar pa imamo sedaj skupno delovno skupino med mojim ministrstvom in ministrstvom za socialno in testiramo te modele. Karkoli bo potrebno storiti, bomo pač storili, kot sem že dejal. Nihče si ne želi plačevati sedaj za prihodnost. Vendar pa, ko potem vprašamo, ali želite, da bodo vaši otroci plačevali za to in bodo za to revni, potem pa rečejo, ok, prav, bomo pa to naredili. In tako jih potem prepričamo. Zdaj sem bolj političen, kot sem bil takrat, kot sem bil tukaj, kako prodajati težavne krepe. Morda je to obvezno šolanje. Za tisto vekono. Liam? Merci, Sharon. Um... Hvala lepa, Sharon. Edvard, čestitke za vse tisto, kar počneš. Veliko čast mi je, da sem lahko prevzel dosje o statistikah, za katerega si bil ti zadolžen. Imam pa manjši problem. Manjši problem imam s komisijo. No ja, po trialogu, na katerem smo se s svetom dogovorili, komisija sedaj stvari blokira. Lotili smo se drugega branja, zvesto smo upoštevali vse tisto, kar si predlagal, torej o čemer smo se dogovorili. Zagotovili smo veliko večino, kar pomeni, da si zelo ambiciozno delal na tem dosjeju. Tako da je bilo tvoje delo na nek način potrjeno s tem glasovanjem. Bil pa sem presenečen na tem, kakšen mandat naj bi podelili predsedstvu sveta za naslednji trialog. Upam, da bo naslednji trialog potekal k malu. Oblikovala se je blokirajoča manjšina, med katero najdemo tudi Malto, nažalost. Zato me zanima, če lahko kaj storiš glede tega. No, vse zadnje je to tvoj dosje, ki ti je pri srcu. Hvala. <laughs> Really ja, to ste me pa res dobili. Da. Tudi sam sem poprašal, to je stališče. Da, seveda sedaj pa torej, sprejemamo odločitve in seveda si bomo to ogledali. Škoda bi bila. Kaj ti statistika je pač taka, kot je. Veliko smo postorili korisnega z vočkom, šestočkom. Vendar pa seveda so to temelji. To so naprimer noge velikana. Če ti temelji ne bodo trdni, bo velikan padel. Zato moramo zagotoviti, da bo to trdno revizije pri BDP-ju in napake so seveda pomembne. Včeraj sem bil na predstavitvi Mateške centralne banke glede potencijala uspešnosti. Vidimo, da ta raste komisija, pa meni, da pada. Ugotovili smo, da njihove stopne projekcije padajo, pri nas pa narašča v zadnjih letih odrežba žensk imamo ukrepe, ki to podpirajo in bi bilo smešno, če bi se, daj, se skupaj se nižalo. To so torej tehnične zadeve, vendar pa zelo koristne. Neodvisnost agencij in Eurostata je izrednega pomena. Tako si zagotovijo ugled in tudi moramo to, za to poskrbeti. In smo poskrbeli, našli smo napako in kot minister sem moral seveda poprašati, vendar pa ohraniti distanco. Imamo statistični urad na Malti, regativni organ, ki so potem poprašali potem. Kakorkoli že. Definitivno bom to podprl, storil vse, kar bo potrebno, se pogovoril z Eurostatom, če bo potrebno in tudi svetom. Upamo pa, da bo dokument, ki je tako pomemben kot ta, dosegel soglasje. Hvala lepa. Council, very... Hvala lepa. Ja, sedaj imamo krto sveto, ki nam poroča, to je zelo dobro. Nismo prvič odkrili, da države članice skušajo blokirati to, kar so, če želite, eh, nam dale v proračunskih pogajanjih. Zdaj so 2010 smo imeli podobne težave, vendar so na koncu zmagali. Torej vemo, kaj želi svet, bomo pa kar se da odločni. In še zadnje vprašanje, prosim. Ja. Hvala lepa. Še jaz naj vas pozdravim, Edward. Vesel sem, da vas tukaj vidim. Kot stari kolega, sosed, veliko krat sem se pogovarjala o veliko zadevah. Najprej naj vam čestitam za inovativne rešitve pri proračunu, verjetno poznate našo zgodovino glede dosežkov Evropskega parlamenta za prihodni proračun Evropske unije. Vendar pa, bili ste torej poslanec, da ste minister, kaj menite bi naj spremenili v odnosih Brusel države članice in kaj menite bo ključnega pomena za prihodnje, za to, da bomo imeli močnejšo Evropsko unijo, da se bomo lahko res pogovarjali o solidarnosti, ker smo se v SND veliko krat o tem pogovarjali, kot veste. Žal pa menim, da se o tem samo pogovarjamo. Hvala za odgovore. Well, let me um, focus on Naj se osredotočim na solidarnost, besedo, ki ste jo uporabili. Ljudje v državah kot je Malta so zmedeni po eni strani in pravijo, da naprimer, kar se tiče pomoči prek ESM-a drugim državam, naj se to bo Grčija ali kateri kola druga država, da prostovoljno prispevamo, da to sprejemamo to potrebuje parlament z veliko večino, z doseženim konsenzom. Malta pa potem, ne vem, naključno ali ne, daje več kot druge države članice, 3,3 odstotka BDP. Mm. Malte dajemo v te začasne in stane sklade. Če me sprašujejo, zakaj se to dogaja, je seveda to isti razlog zakaj smo v večji skupini v Evropskem parlamentu. Torej, imamo določene prednosti kot manjša država kot v Evropskem parlamentu, kjer smo dobro zastopani za našo velikost, po drugi strani pa smo na drugi strani na slabšem glede tega pristopa. Kar se tiče priseljevanja, delitev bremen, pa se čutimo izolirane. Priseljenci prihajajo, ker iščejo prihodnost, bežijo pred grozotami, tvegajo svoje življenje, vemo, kaj se dogaja. Čutimo pa se popolnoma zapuščene, ne samo Malta, temveč tudi češka življenja, ki umirajo, ki jih izgubljamo na morju. Torej po eni strani solidarnost pomeni eno, po drugi strani pa lahko pomeni tudi drugo. In zato prije do pomankanja interesa voljivca za volitve, naprimer. Na srečo ima Malta ena najvišjih voljenih udeležb. V drugih državah pa tega ni. Torej, Malta je ravno tako kot druge države. Gre za distanco, ki je nekako ne moramo premostiti. To je presenetljivo saj bi naj kriza pomenila združevanje, vendar pa žal tega še ne vidimo. Za zaključek pa mislim, da moramo ostati pozitivni. Veliko ambicioznih načrtov je pred nami. Morda se včasih ne strinjamo glede vsega, ne maramo pa enega pristopa za vse. Ne bi rekel, da so majhne države specifične. So pa drugačne. Včeraj sem bral časopise, da so možgani žensk in moških pač drugačni. Niso rekli, kateri so boljši in kateri slabši. Samo drugačni so. In tudi manjše in večje države so pač drugačne. In ne gredo vse v en koš. Glede obsega, glede tega, kar se od nas pričakuje, naj se bo statistika ali kaj drugega, ta obseg je velikanski. In nekatere manjše države ali otoki so povezani s celino. Mi pa smo torej država članica in imamo torej enako obravnavo kot Nemčija. In se moramo s tem soočiti in spopasti. Upamo, da bomo prišli do razumevanja tega, da ne boste razumeli, da boste nekoliko prožni, kar se tiče obravnave držav. Še prav posebno zdaj z 28 državami. Komisija ima 28 proračunov, v zelo kratkem času morajo vse odklukati in pregledati napake, seveda se pojavljajo. Eno, kar smo dobili poročilo, kjer smo slišali da je prišel do napak 30 na mesto 300 in tako dalje. To je potrebno popraviti. V prihodnost gledamo z optimizmom in skušali bomo storiti vse, kar je v naši moči. Hvala lepa, Edward. Veliko zadovoljstvo nam je bilo, da ste bili z nami. Želim si, da bi bilo obvezoče, da bi vsi bili poslanci odborov e-conference postanejo finančni ministri, kajti tako ste lahko predstavili zadeve na način. Ko razumete, kakšne so težave po državah članicah zaradi različne velikosti. In tako smo dobili tudi dragoceno pogled v to, kako je na drugi strani. Hvala lepa, upajmo, da se k nam še vrnete. Hvala lepa, nasvidenje.